pregleda gospodarskega upravljanja. To je bilo objavljeno 28. novembra. Komisija je že imela priložnost se o tem pogovarjati z odborom EKOM 2. decembra. Veselim se nadaljnih razprav na to pomembno temo z vami danes in v prihodnosti. Naj spomnim, da je gospodarska in socialna kriza odkrila veliko pomankljivosti v evropski monetarni uniji. Zato se je Evropa odzvala. Ukrepi so bili znatni, še prav posebno, če to primerjamo s tem, kar je bilo izvedljivo še pred nekaj leti. Evroobmoče je bilo okrepljeno, sedaj imamo veliko stalnih varovalk, gre za evropski stabilnostni mehanizem, zato da zagotovimo stabilnost na finančnem področju. Prav tako smo želeli se boriti proti razdrobitvi finančnega sektorja in okrepiti dostop do financiranja. Okrepili smo tudi gospodarsko upravljanje, zato da bi okrepili proračunsko in gospodarsko koordinacijo. Šestaček in dvojček sta ključna elementa, ki sta peljala krepitvi gospodarskega upravljanja. Imamo boljši nadzor po paktu za stabilnost in rast. Razširili smo nadzor, tako da vključujemo tudi makroekonomska neravnovesja, pa tudi izkušnje držav, ki imajo težave s finančno stabilnostjo. Prav tako pa smo v zakonodaji kodificirali tudi proračunski in gospodarski nadzor v obliki evropskega semestra. V skladu s pravnimi zahtevami pri različnih tipih zakonodaje je komisija zaključila z revizijo teh novih instrumentov. Nasplošno lahko rečemo, da moramo oceniti tri elemente šestačka in dvojčka. Najprej ocenujemo učinkovitost uredb To pomeni, v kolikšni meri so nova pravila učinkovita pri dosegi ciljev. Drugič, zagotovili smo boljše usklajevanje gospodarskih politik in so sedaj preverjamo in potem še pravila glede novega gospodarskega upravljanja, glede boljšega usklajevanja na tem področju Evropske unije. Odkar je to začelo veljati, so izkušnje z izvajanjem novega sistema omejene, ker ni minilo prav veliko časa in je veliko elementov še nepreverjenih. To bolj specifično tudi govori o prekomernem primankljaju. Prav tako nismo tega testirali v različnih gospodarskih okoliščinah, ko gre za hude krize. Šele takrat bi lahko resnično govorili o preventivnem elementu tega sistema, če bi to testirali v kriznih razmerah. Poročilo je kratko in jedenato in vključuje nove instrumente, odkar so veljavi. To je torej od jeseni 2013 za šesterček in nekoliko kasneje za dvojček. Imamo tudi izkušnje držav, ki so bile v krizi, kar se tiče finančne stabilnosti. Prav tako na kratko govorimo o povezavi med različnimi elementi. Revizija je tudi pregledala nekatere reforme v šesterčku in dvojčku. Okrepili smo gospodarsko upravljanje in prispevali k temu, da bi dosegli napredek, kar se tiče fiskalne konsolidacije in poprave makroekonomskih neravnovesij. Končno, Evropska komisija prepoznava nekaj področji, kjer bi bilo potrebno stvari še izboljšati. To se dotika kompleksnosti sistema, kar se tiče podvojevanja instrumentov, pa tudi zapletenosti nekaterih bolj specifičnih instrumentov samih, naprimer, kar se tiče instrumentov Paktu za stabilnost in rast. Kompleksnost je izziv za izvajanje in preglednost. Komisija pravi tudi, da moramo prevzeti večjo odgovornost za potrebne reforme v državah članicah, ki bi lahko pomagale pri boljši izvedbi reform, priporočil po evropskem semestru. To bi izboljšalo rezultate, kar se tiče rasti, konvergence in neravnovesi. Prav tako poročilo vključuje to, da moramo bolj vključiti nacionalne parlamente in zainteresirane strani, zato da bo večja odgovornost in preglednost. Naš sistem gospodarskega upravljanja lahko doseže potencial le, če bodo vsi prevzeli svojo odgovornost. To vključuje tudi Evropski parlament kot ključno institucijo za zagotovitev demokratične legitimnosti in odgovornosti na ravni EU glede sprejemanja gospodarskih politik. Evropska komisija meni, da je ta dokument začetna točka za razpravo in za nadaljno pot naprej v naslednjih mesecih. Predsedujoča, kolegi in kolegice, veselim se vaših mnen. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa dobijo besedo govorniki v imenu političnih skupin. Najprej gospod Balc, prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Evropska ljudska stranka pozdravlja današnjo izmenjavo mnen. Podpiramo komisijo pri tem, da je trenutna zakonodaja, kar se vred šestarček in dvojček tiče, bila pozitivna. Primaklaji, proračunski primaklaji v večini držav članic Evropske unije se zmanjšujejo počasi. Podpiramo tudi komisijo pri tem, da ko od držav članic redno zahteva korenite reforme Prav tako potrebujemo seveda tudi politične reforme. To je prava pot. Podpiramo komisijo, ko pravi, da je pakt za stabilnost in rast v sedanji obliki nekaj, kar je pot tudi v prihodnost. Seveda pa komisija ne sme oklevati, da uporabi določena pravila. Pakt za stabilnost in rast je izhodišče za učinkovito konkurenčno evropsko gospodarstvo. Kdor se zauzema za to, da bi oslabili pakt, ne želi priznati napak iz preteklosti. Leporečje ni prineslo nič, ne kratko, ne srednje in dolgoročno. Ravno nasprotno imamo spiralo dolgov in doživeli smo krizo finančnih trgov. In neumnost je, če rečemo, da se v državah članicah preprečuje izvedbo pakta za stabilnost in rast. Ne, pakt za stabilnost in rast samo spominja, države članice, da trajnostno ravnajo s proračunskimi sredstvi in da gledajo prihodnost. Seveda, to so neprijetne resnice. Tudi nimamo pozitivnega naložbenega ozračja, vendar pa reforme so potrebne. Zato moramo test prožnosti opraviti z tega izhodišča. Pakt za stabilnost in rast je nujno potreben. Ne smemo ga postaviti na kocko, ne sme prihajati do razlik med večjimi in manjšimi državami članicami. In zato čakamo, da bo Evropska komisija delovala v okviru tega. Prav tako pričakujemo, da bodo proti tistim državam, ki oklevajo glede reform, ukrepali zelo odločno. Hvala lepa. Köszönöm, úr, SND... Hvala lepa. V imenu SND dobi besedo gospod Beres, prosim. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod podpredsedujoči. Pogovarjati se moramo o zelo pomembni temi in sicer gospodarskem upravljanju. Med prejšnjim zakonodajnim ciklom oziroma sklicom smo dosegli precedens z vzpostavitvijo Evropske bančne unije. In Evropska komisija ima zdaj zadnjo priložnost, da vzpostavi nekaj, kar bo omogočilo ne le to, da bomo premagali finančno krizo, ampak tudi to, da se ne bomo znašli v krizi politične narave. Ravno zaradi tega je ta izziv bistvenega pomena. Še posebej, ko predstavljamo šestorčka in dvojčka. Zdi se, da so nam zakonodajalci določili nekakšno časovnico, vendar pa tukaj ne gre le za nekakšne kratke predstavitve, kjer se navajajo dejstva, pri tem pa se spregleda tudi preniska gospodarska rast in pa pocenjevanje inflacije po celotni Evropski uniji. Objavljen je bil dokument, ki se mi je zdel nekoliko bolj zgovoren glede gospodarske rasti in tudi odraža resnost situacije in pa same socialne krize. To podarja tudi pomen ponudbe in povpraševanja, pomen naložb in pa določenih sektorjev. Države članice, vsaj nekatere, imajo tako na voljo nekaj več manevrskega prostora, da se spopadejo s to situacijo. V evropskem semestru ste povdarili pomen tega, da se primerno obravnava gospodarstvo držav članic. Žal mi je, da vse to ni navedeno v vaši oceni šestorčka in dvojčka. Povedali ste, da vse skupaj ni bilo preizkušeno v realnem času. Ta pravila so bila sprejeta že vnaprej, vendar pa se nismo mogli spopasti s to situacijo, ki prav gotovo ni običajna. Začenja se razprava na več ravnih in to moramo skrbno spremljati. Predsedniki vlad so julija lani preučili dvojčka in šestorčka ter vam podelili mandat, da preučite tudi, kakšna naj bi bila fleksibilnost oziroma manevrski prostor za države članice pri gospodarskem upravljanju. Ne želimo opredeljevati novih pravil, ampak bi si želeli preiti od logike strogih pravil k pravemu gospodarskemu upravljanju. Ti dve stvari je treba ločevati. Tudi sami zelo podpiramo pravila, vendar se moramo zavedati tudi omejitev teh pravil, v primeru, ko jih ni mogoče izvajati. Tako je pogosto ogrožena suverenost držav članic, kar spodbuja tudi protievropska čustva. Pravila so lahko preveč zapletena, zato da bi omogočila prevzemanje odgovornosti, o kateri ste govorili. Pričakujemo torej možnost fleksibilnosti, predvsem pa se zavedamo, da se časovnica ponovno odpira za to famozno poročilo, pri katerem naj bi Evropski parlament odigral pomembno vlogo. Vsi pravijo, če ne bomo zagotovili celovitega gospodarskega upravljanja, potem bo Evropa razpadla. Tukaj gre res za situacijo zadnje priložnosti. In bistvenega pomembna je to, da ponovno začnemo s delom, tako da se bomo med sebojno razumeli in da bomo lahko izrazili tudi dobro voljo Evropskega parlamenta in pa zagotovili tiste dobre vsebine. Tako da bo vse s tem tudi skladno. Hvala. Hvala lepa. V imenu EKR dobi besedo gospod Luke. Gospa predsedujoča, gospod komisar, dobrodošlo je, da imamo danes tukaj to razpravo. Gre za šesterček in dvojček, v bistvu pa gre tudi za razpravo o uspehu gospodarsko-političnega usmerjanja v Evropski uniji. In če to gledamo z tega vidika, potem je seveda jasno, da gre za razpravo, kako nam je spodletelo na tem področju. Kajti na začetku smo imeli pravila, ki so bila enostavna, jasna in pregledna. Da ne smemo imeti več kot 60 odstotnega dolga in da ne sme prihajati do več kot 3 odstotnega novega zadolževanja. In da mora vsaka država jamčiti za svoje dolge in nihče ne jamči za dolgove drugih držav. Ta pravila niso obstala. Leta 2005 so bila omajana z reformo Pakta za stabilnost in rast in so jih nadomestili z bolj zapletenimi pravili, ker je bilo manj preglednosti. Imeli smo strukturni primankljaj, prave opredelitve pravzaprav ne razume nihče. Ta strukturni primankljaj bi naj izniževali za vsaj nicela pet odstotne točke vsako leto. In to tiste države, ki so v postopku prekomernega primankljaja, bi morali to zniževati celo za nicela sedem odstotka. Vendar pa tega nismo videli. Zniževanje strukturnega primankljaja se je merilo v zelo majhnih enotah in je bilo zelo daljeno od nicela pet odstotne točke na leto. Potem, leta 2010, je bil ključni element pakta za stabilnost in rast solidarnostna klauzula kršena. Potem smo ustvarili ESM, začelo se je novo zadrževanje, ki se ni več pripisovalo samo določeni državi v okviru ESM. Imeli smo še šterček, dvojček, uvedli smo evropski semester, kompleksni sistem pravil, pokazateljev imamo, tako da je sedaj vsakršna finančna politika lahko tudi podkrplena s temi pokazalniki in, je, in gre torej za samo voljo. To je napačna pot. Vse skupaj je kompleksno, poljubno, zapleteno, nepregledno in tako lahko države članice še vedno delujejo neodgovorno, kot to vidimo v tem primeru, sedaj v primeru Francije. če se bomo držali načela ne solidarnosti, ne jamčenja za druge dolgove, potem bo vsaka država članica morala sprejemati take ukrepe in tako politiko, da bo odgovorna za to, da bo samo tista država odplačevala te dolgove. Potem ne bomo potrebovali gospodarsko-političnega usmerjanja, tudi ne priporočil, potem se bomo lahko osredotočili enostavno na to, da bomo opominjali države na to, da dolgove, ki jih ustvarjajo, morajo poravnati same in njihovi davkoplačevalci. In to bo kot uspodbuda povsem dovolj, da bi znotraj evroobmočja spet se vrnili k razumu in odgovornosti. Hvala lepa. Köszönöm, képviselő úr, az ALDE képviselőcsoport. Hvala lepa. V imenu skupine ALDE dobi besedo gospa Van Nivenhuizen. Eh, Hvala lepa, predsedojoča. Danes govorimo o pregledu gospodarskega upravljanja uredb šesterček in dvojček, obeh uredb, ki smo jo sprejeli lani, zato da bi okrepili pakt za stabilnost in rast. Ocena komisije ima veliko novih analiz, nimamo pa najpomembnejšega. Ali in ukoliko lahko uporabljamo preglednost pri uporabi teh uredb. Komisija je dejala, da bo januarja spregovorila o tem. Zato se bom danes osredotočala zgolj na to, kar se je zgodilo v zadnjih tednih. Ne kaže pa se nič dobrega. Predsednik Juncker je prejšnji teden francoskemu časopisu dejal, da vidi ta komisija izvajanje gospodarskih pravil kot politično sporočilo. In dodatni čas za Francijo še enkrat kaže, kam to vodi dodatni rok za Francijo, nasprotuje dogovorom, ki smo jih sprejeli pred skoraj enim letom v obeh uredbah, o katerih danes govorimo. V lastni oceni uredb komisija pravi, da ta dodatni rok služi le, se lahko uporabi le, če določena država članica opravi potrebne reforme, da lahko preživi v težkih ekonomskih razmerah. Konec prejšnjega meseca je komisija jasno povedala, da je Francija storila veliko premalo, da bi sanirala proračun in reformirala gospodarstvo. Ta dodatni čas torej ne temelji na dogovorih, ki smo jih sprejeli. Dodatni čas smrdi po političnem mešetarjenju. Pokazalo se je že, kaj se zgodi, če pravila pakta za stabilnost in rast postanejo politična. Ne potrebujemo več politike pri proračunskih pravilih, ne potrebujemo več manevrskega prostora in več prožnosti. Namesto tega potrebujemo načrt za naložbe, ki ga moramo videti kot nekaj, kar krepi pakt za stabilnost in rast. Samo tiste države, ki se tega držijo, in ki izpolnjujejo priporočila za posamezne države članice, lahko dobijo dostop do sredstev iz novega načrta. Tako bodo tiste države dobile nagrado dodatnih sredstev, če se držijo dogovorov. To je pošteno, enostavno in učinkovito. Tako bi seveda tudi zvišali zaupanje v EU. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste se držali časa. Sedaj pa gospa Matija z dve minuti. Hvala lepa, predsedojoča. Gospod komisar. Kakršnakoli ocena gospodarskega upravljanja se mora začeti z enostavno ugotovitvijo. Spodletelo nam je. Nova pravila niso bila učinkovita, to je vodilo k manj rasti, več brezposelnosti in k več makroekonomskim neravnovesjem. Tudi gospodarstvo ni okrevalo. Gospodarsko upravljanje Evropske komisije je spodletelo in sedaj za, želimo začeti z ničle. Gospod komisar, naj povem sledeče. Kakšni pa so pravzaprav bili cilji gospodarskega upravljanja? Nadzor nad dolgovi, a so bolje nadzorovani? Ne boljši nadzor gospodarstva na splošno? Se to dogaja? Ne. Vse imamo še več neravnovesi. Potrebno je znižati izdatke in edini način, da upišemo to, kar se je zgodilo, je, da nam je spodletelo. Nismo več rasti. Popolnoma nam je spoletelo spodletelo na proračunskem področju. In sedaj komisija govori o prožnosti za to, da bi državam članicam omogočila, da bi pri izračunu primankljaja lahko to izračunali tako, da bi naložbe še vedno dobili sredstva za naložbe namreč. Je pa potrebno povedati, da Evropska periferija nima niti centa več na razpolago za naložbe. Govorite pa o prožnosti. Prožnost za koga? ali je to sploh resna ocena, se je potrebno upoštevati rezultate in rezultati so jasni. Gospodarsko uničenje Evropske unije. Veste, kaj lahko storite? Strgajte to, kar imate. Raztrgajte to. To lahko vržete v smeti. Hvala lepa. Hvala lepa. Urtasun, štiri minute, prosim. Hvala lepa. Komisija trdi, da so prva leta pregleda bila precej uspešna in to govori, da so fiskalne reforme odigrale svojo vlogo, kar se tiče fiskalne konsolidacije. Iskreno rečeno se s tem sploh ne strinjamo. Nujno potrebno je, da Evropska komisija zmanjša strukturni primankljaj z različnih vidikov tako zasebni kot javni dolg sta netrajnostna v tem trenutku in to je potrebno spremeniti. To ima dramatične socialne posledice in to tudi škoduje zakonu gospodarstva. Trenutni odziv je še povečal te ravni, namesto da bi jih zmanjševal. V trenutnem okviru torej vidimo nekaj, kar bo porazilo samo sebe. Ne samo, da pravila ne služijo namenu, temveč Evropo pehajo v tretjo recesijo. Nujno no, potrebujemo proticiklični pristop. Pravila ne morejo biti učinkovito izvajana, kot so zasnovana. Diskrecijska pravica je sedaj postala kar pravilo namesto, kot namesto izjema. Pravila se sistematsko in neučinkovito uporabljajo potem, ko je družbena škoda že nastala, dragi komisar. Prav tako se vidi kratko vidnost komisije, ko pravi, da ni potrebno pogledati makroekonomskih ravnovesij. Trenutni postopek večino krivde naprti državam, ki imajo preveč dolga. Potrebujemo bolj sistematski pristop. Zeleni smo zato razočarani, da komisija meni, da je trenutni okvir gospodarskega upravljanja uspešen in da ni potrebno izvesti reform. Menimo, da moramo delovati proticiklično in zato potrebujemo zakonodajni predlog, ki bi kodificiral revidirani šesterček pravila za naložbe, ki bi prinašale družbene in okoljske prednosti. Prav tako mislim, da moramo za dokapitalizacijo bančnega sektorja dolg obravnavati na drugačen način. 90 odstotkov BDP-ja znaša poprečni dolg v EU. Krok tretjina tega dolga pa izvira v podpornih ukrepih držav članica bančni sektor od leta 2008. To je nepošteno in netrajnostno in to je potrebno nujno revidirati. Prav tako moramo v zakonodajo zapisati nekaj ključnih konceptov. Tukaj gre za veliko diskrecijskih pravic držav članic in imamo jasnih pravil. Naprimer v Španiji. Komisija ocenjuje, da bi imeli stopno zaposlovanja okrog 20 odstotkov, če bi zagnali gospodarstvo. Tega ne vidimo, zato si želimo boljše opredelitve konceptov s širšo teoretsko podlago. Prav tako si želimo pokazalnike za kazalnike za makroekonomske neravnovesja, ki bodo boljši. Resnično bi rad videl tudi družbene kazalnike. Rad bi, da bi se to začelo izvajati. Komisar je to obljubil. Komisija je Španijo prosila, je zahtevala od Španije, da naj zniža primankljaj za 4 milijarde evrov. Španija ima zelo veliko brezposobnih. Polovica sploh ne dobiva nadomestil za, za brezposobnost. Lahko Evropska unija še vedno ignorira te razmere. To je seveda družbeno slepo in to je ekonomski samomor. Zato menimo, da je revizija potrebna, da se lahko borimo proti trenutni stagnaciji. Hvala lepa. Eh, Najlepša hvala. Zdaj ima besedo Steven Wolf za e FDD. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoča, gospod Dombrovskis. Pričakoval sem, da boste v svojem govoru predstavili pomembno zgodbo o tem, kako naj bi šesterček in dvojček povzdignila Evropsko unijo iz represije in znova vam ni uspelo. Božice približuje za poslance in v božičnem času starši pripoveduje svojim otrokom veliko pravljic glede tega, koliko dobrega je po svetu, kljub temu, da vemo, da je situacija zelo slaba. In znova ste nam postregli s celo kopico pravljic. Če ste slišali stališča poslancov, boste vedeli, da je glavno bistvo šesterška nadzor. Nadzor vladnih proračunov, nadzor izdatkov, nadzor evropskih državljanov in pa demokratično izvoljenih vlad. Več dolga, manj stabilnosti, nič gospodarske rasti, samo revščina po celotni Evropski uniji. In v božičnem času vam ta nadzor in zgodba o Božiču povesta, zakaj je vse skupaj tako zgrešeno. Na milijone evropejcev bo praznovalo Božič tako, da bodo povedali otrokom, da jim bo Božiček dostavil darila. Če bi prejšnje leto imeli nadzor nad Božičkom, bi bila ta zgodba čisto drugačna. Božiček se ne bi vozil pet ur in pol in morda celo Rudolf bi moral imeti nameščen tahograf, še posebej skladno za evropsko direktivo bi moral biti tudi nekakšen žig za evropsko zastavo na zadnici. Pri številnih direktivah o živalih morda božiček sploh ne bi mogel uporabljati jelena in poslanci bi morali zagotoviti tudi zaščito severnih jelenov. No in kaj bi se zgodilo z Božičkom, če bi imeli vse te vrede. Tako kot bi Evropska unija uničila Božička, ste vi uničili to Božično zgodbo za milijone evropejcev, njihove družine in njihove otroke. V imenu samostalnih poslancev dobi besedo gospod Mano. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Po vzpostavitvi evropskega pakta za stabilnost in rast. Me zanima, kakšen je vaš pristop. V Franciji se soočamo z grozno situacijo zaradi javnega deficita in državljani postajajo bodoči sužni dolga. Jutri boste od nas zahtevali še več zategovanja pasov, manj socialnega varstva, manj suverenosti tudi pri nacionalnem upravljanju. In to je ta tragedija, ki jo lahko vidimo tudi na Grčiji in v Cipru zaradi vaših strukturnih reform. Res je, da bi morali vsi zmanjšati deficit in eh, dolgove, vendar pa se to ne bo zgodilo, če bomo zato slabo zapravljali. 17 milijard evrov se izgublja na leto v Franciji vsako leto za socialno varstvo in tako dalje in tako dalje. In suverene države potrebujejo nacionalne instrumente, s katerimi bodo nadzorovali meje, svoj proračun, svoj denar, svoje banke in nacionalne prioritete. Vaša federalistična logika pa je to preprečila. In po zaslugi tega novega modela naj bi zagotovili novo gospodarsko rast. Združno kraljestvo ne potrebuje dvojčka ali šesterčka za to, da ima niže dolgove kot Francija. Gospod Juncker, si lahko še kako želi okrepiti pravila, s katerimi bi omejil presežne deficite drugih. 30 milijonov evrov leta 2014 naj bi bilo tega dolga. Zanima me, kaj o tem menite tudi gospod Artui. Najlepša hvala. S tem smo zaključili ta krog govornikov in prehajajo sedaj posamezni poslanci, ki bodo spregovorili v lasnem imenu. Najlepša hvala. Zahvaljujem se podpredsedniku Evropske komisije za današnjo predstavitev. Dokument, o katerem se pogovarjamo, je kratek in jedrnat in zato gospodu komisarju čestitam. Mislim, da je analiza čisto jasna. ali so pravila še točka in dvojčka delovala, ali pa nismo imeli še dovolj časa, da bi to preverili v praksi. Menim, da če zadeve niso pokvarjene, jih ni treba popravljati. To zakonodajo smo dobili v času, ko je evro nekako visel na nitki nad prepadom in mislim, da bi nam morali čestitati za to, da smo izkazali dovolj poguma, da smo se reševanja težav lotili korak za korakom. Na začetku smo imeli postopek za odpravljanje makroekonomskih neravnovesij in moramo biti jasni glede tega, da če bi ta postopek izvedli na začetku leta, se verjetno ne bi znašli v hudi situaciji, ki smo jo pričali v nekaterih državah članicah Evropske unije. V tem primeru smo dobili to besedilo, o katerem smo razpravljali in to je jasno. To je ena plat medalje. Moramo pa se ogledati tudi, kaj se dogaja v praksi. Britanci pravijo, da se rezultati morajo odražati v praksi. Morda ne bi jim smela preveč omenjati Združenje kraljestvo v tem primeru. Vendar pa moram povedati, da so ta pravila vzpostavljena. Zdaj pa moramo preučiti tudi situacijo, v kateri skušamo vzpostaviti trdno osnovo vezano na evro. Poglavitno vprašanje je, ali bo Evropska komisija lahko izvrševala pravila, ki so bila zapisana v prejšnjem zakonodajnem ciklu v vseh državah članicah. Ne bom naštevala nobenih držav članic, vendar vemo, o kom govorim. Videli bomo, ali lahko izvršujemo ta pravila v vseh državah. Modri kartonček, ja? Gospod Krisoganos, izvolite οι δύο ομιλητέ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο μα μίλησαν. Oba govornika v imenu e LS sta omenila potrebo potem, da bi morali spoštovati to, glede česa smo se dogovorili. In pri pravilih gospodarskega upravljanja ste nekaj pozabili. Evropska zakonodaja presega pravila gospodarskega upravljanja. Imamo naprimer tudi predpise, ki so vezani na pravila listeno o temeljih človekovih pravicah, ki jih pravila gospodarskega upravljanja kršijo. In namesto tega, da bi zmaševali dolg, se dolg le povečuje, obenem pa se kršijo socialne pravice. Moje vprašanje je naslednje. Ali lahko žrtvujemo socialne pravice v imenu tako imenovane finančne konsolidacije? Ja, duurde heel even voordat de vraag kwam. Het was meer een verklaring. Uh, laat ik dan op het moment dat hij mij... To je bolj izjava, trditev, kot pa vprašanje. Če mi ne verjamete, naj uporabim raje citat Ruske centralne banke. Povejte nam, ali si želite biti del Evropske unije. Potem morate poštevati celo kupico zadev. Ne zaradi tega, ker bi želeli biti tukaj preveč strogi, ampak zaradi tega, ker so predpisi osnova, temelj zaupanja in temelj evra. To je alfa in omega vsega. Od začetka do konca. Držati se morate pravil, če želite biti član tega kluba. Ne morate storiti enega brez drugega. Hvala lepa. Naslednja ima beseda gospa Ferreira. Eh, Najlepša hvala. Ne, prilagajanje v Evropski uniji ni delovalo. Šest let po začetku gospodarske krize v Evropski uniji. Uh, ugotavljamo, da je situacija zelo drugačna kot druge. Deflacija, stagnacija, 25 milijonov ne, brezposelnih, javni deficit, ki ga ne moremo več vzdrževati in politično gledano zremo v brezno. Denarna politika bila usmerjena v omejevanje te situacije, vendar ta model ne deluje. Obrestne mere poskakujajo in glede na to, je komisija predlagala neutralno proračunsko politiko, ki ni ekspanzionistična. Vendar pa s tem ne bomo zajezili zategovanja pasov. Imamo nekakšno neutralizirano denarno politiko. Kako bo komisija izvajala ta proticiklični pristop? Načrt za Jean-Claude Junckerja ni nekaj, kar bi spodbudilo finančno situacijo v Evropski uniji, ne obravnava primerno dejavnosti in situacije. Pravite le to, da je treba upoštevati strukturne reforme neodvisno od držav članic, zagotoviti konkurenčnost in tako dalje, vendar pa moramo izvajati prave strukturne reforme in eh, ne reševati stvari po bližnicah. Vse spremembe in prilagoditve, ki jih predvideva Evropska komisija na svoje časovnici, so bile predstavljene kot nekakšno politično popuščanje. To ni tako, to je zapisano v zakonodaji in na to se moramo osredotočati. Tukaj moramo spreminjati svoj načrt. Brez delujočega gospodarstva in brez delovnih mest ne bomo zagotovili ravnovesja v javnih financah. To se dogaja tudi v drugih gospodarskih eh, sklopih in drugih gospodarskih področjih, vendar pa Evropska unija tega ne sprejema. Dokazali smo, da ta model ne deluje. Eh, hvala lepa. Naslednji ima besedo gospod Sander Luns. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ni lahko postaviti proračunov na prave tire. To vidimo tudi v Belgiji. Prvič v 25 letih skuša vlada popraviti proračun, ne povečujejo davkov, ampak skušajo te dolgove nekako prestrukturirati. Ni lahko sprejemati finančnih ukrepov, če želite zagotoviti delovna mesta in pa pomagati gospodarskemu okrevanju. Uh, je treba storiti veliko, vendar pa ni dovolj politične volje, veliko je tudi nasprotovanja. Vsi smo videli, kako je s stavkami v Belgiji. Zaupanje je bistvenega pomena, brez zaupanja ne bo nobenih naložb, nobenega socialnega miru, nobene gospodarske rasti in nobenih delovnih mest. To zaupanje pa bomo pridobili le, če se bomo lahko držali svojih usmeritev in če bomo dejansko lahko izvajali to, glede česar smo te govorili. 300 milijonov investicij se sliši dobro, vendar lahko to kar vržemo skozi okno, če ne bomo izvajali ustreznih ukrepov glede deficita in pa tudi reforma. Pravite, da je Evropska komisija preveč optimistična pri oceni šesterčka in dvojčka. Dolgovi v Evropmoču se povečujejo in to spodkupuje to bistveno zaupanje. Ne moremo se zdaj kar razprostiti, še naprej moramo izvajati reforme, se držati svojih ukrepov. In to je bistvenega pomena, če naj imajo naši otroci prihodnost. Hvala lepa. Gospod Tojrer, naslednji. Eno minuto, 30 sekund imate. Ja, dank, Hvala lepa, gospod predsedujoča, kolegice in kolegi. Državna zadolženost je bila že pred uvedbo evra previsoka v poprečju, tudi pred gospodarsko krizo je, bila, je bil ta dolg previsok in tudi zdaj je previsok ta dolg. Zato se mi zdi zelo zanimivo, da nekateri kolegi zahtevajo še več dolgov za to, da bi se odpravili stari dolgovi. To ne more biti prava pot. Iz te pasti moramo priti in to je mogoče le strukturnimi reformi. Kdor upelje enotno valuto, potrebuje tudi ustanovitev osnove za izvajanje interesov um, skupnosti. In to smo storili še s terčkom in dvojčkom, s katerima smo ukrepili pakt za stabilnost in rast. Gerhard Schröder je uh, to peljal pa, uh, in ga tudi pravzaprav prvi kršil, tako kot tudi Francija. Kdor se drži pravil, s tem spodkupuje tudi enotno valuto. Odločilni trenutek je, da izvajamo pravila in tukaj, komisar Dombrovski, vlagamo velike upe v vas. V Latviji ste dokazali, kako je strukturnimi reformi lahko se eh, mogoče vrniti na pot rasti. Imamo druge države, Irska, Pol, eh, Portugalska, tako naprej. Tam so bile narejene velike stvari, končno se vidi luč na koncu tunela, ljudje so se vrnili znova na pot rasti. Odločilno vprašanje zdaj pa je, kaj počneta Italija in Francija. In tukaj mora komisija poskrbeti za to, da bodo pravila veljala tudi za velike države, ne le za male. Torej, pravila moramo izvajati vsi, eh, na tem ustrajamo in od vas, komisar Dobrovski, pričakujemo, da boste to tudi dosegli. Hvala lepa, gospod Teurer. Naslednji ima besedo gospod. Boste sprejeli modri kartonček? Iz... Mr. Etheridge. Gospod Etheridge. Thank you. Would you agree with me? Najlepša hvala. Bi se strinjali z mano, da ko razmišljamo o šesterčku, je na primer Cristiano Ronaldo zelo. Uh, dober športnik, ko pa si ogledamo Evropsko unijo, ni situacija podobna. Tukaj gre za nekoga, ki je nekoristen, ki ni v nobeni formi, ki je brez kondicije, neuporaben. Prav gotovo Evropska unija ni Kristijan Ronaldo. Bi rekli, da je to ustrezna ocena Evropske unije in njene kondicije? Egy érdekes eh, kérdés kapott, eh, parancsoljon. Zelo zanimivo vprašanje, gospod Torer. Hvala lepa. Torej, uh ali je zdaj opis oziroma eh, ime šesterček dobro, to je odprto vprašanje. Ampak to, kar pažem pri Evropski uniji, je, da ne verjamemo vase. Ko govorimo z drugimi ljudmi po svetu, naprimer v Indiji ali pa v Tihomorskem območju ali v Aziji, ehm, nam oni kažejo, kako dobro infrastrukturo imamo, kako dobro univerze imamo, kako dobro zdravstven sistem imamo. In če nam ne bo uspelo priti znova na potrasti, kaj potem z ostalimi. In to, kar mene moti, je, da tukaj govorimo o valuti. Evro ni vzrok za probleme, niti ne rešitev za nje. Potrebujemo tehnologijo, inovacije, rast. Potem, po mojem mnenju, bomo lahko dobili takšne sterček, takšne mišice kot dobro treniran športnik. Seveda razumem, da je to zelo pomembno vprašanje. Tudi razumem, da se čutite odgovorne. Eh, za reševanje tega vprašanja, ampak ta razprava bo zelo dolga, zato bi vas prosila eh, za vaše razumevanje. Namreč dopustila bom zgolj en modri kartoček. Tisti, ki se prijavite kasneje, boste morda pač eh, morali sprejeti, da vam ne bom mogla da, dodeliti več besede. Zdaj ima besedo gospod Vegas za minuto. Za nas je gospodarsko upravljanje, ured šesterčka in dvojčka še en mehanizem, ki ste ga izumili zato, da bi države članice uskladili za interesi multinacionalk. In to velja za vse državljane po Evropski uniji. Evropska integracija je osnovana na razredni strukturi in strukturne ter proračunske reforme služijo istim interesom kot jih imajo multinacionalke interesom izkoriščanja, ki so prevedli gospodarsko krizo. Kako obrazložite lahko, gospod komisar, dejstvo, da 28 držav članic redno krši ta pravila, pravila, ki so popolnoma neustrezna. Komisar je povedal, da smo dosegli napredek, da se deficiti nižajo, prav tako dolgovi. Če je to res, zakaj smo še vedno v krizi, zakaj ni nobene poti ven iz te situacije? poleg tega, kako lahko pojasnite dejstvo, da so države, ki niso članice evroobmočja, v veliko boljšem stanju kot države članice evroobmočja. Gospod Sven Gigol, tu bi besedo za dve minuti in pol. Gospod Sven, komisar, predstavili ste oceno pravil, ki smo jih reformirali, takrat je bil to zelo napreden zakonodajni paket. Vaš pregled kaže zelo lepo sliko, kajti pravila, ki smo jih sprejeli, niso resnici takšna, da bi jih kdo izvajal dosledno in da bi glede njih veljala preglednost pravzaprav se niti ne ve, ali se uporabljajo. Če si pogledamo, ali so strukturni primankljaji evro držav res toliko padli, kot smo se dogovorili, potem moramo gotoviti, da izmed 18 držav 14 držav članic ni moglo izpolniti ustreznih ukrepov in speljati teh ukrepov. Nekateri kolegi, ki sedaj pravijo, kot, govorijo, kot da teh problemov sploh ne bi bilo, da če bi pravila izvajali, da bi pravzaprav Evropa stopala po poti recesije. Torej, ne moremo kar tako reči, da so vsa pravila dobra. Po drugi strani imamo tudi kolege in kolegice, ki pravijo, da je treba ta pravila znova narediti manj kompleksna in jasnejša, ki bodo um, lažje za izvajati. Uh, Zato je odgovor na težave pri izvajanju pakta za stabilnost in rast skupna gospodarska politika konec mora biti davčni konkurenci, potrebujemo zelo jasno fiskalno politiko. Tiste države, ki so gospodarsko močnejše, morajo investirati več, zato da bodo imele druge več prostora za sanacijo svojih proračunov. Kaj pa počne svet držav članic? Ta pravzaprav to, te skupne uh, gospodarske politike ne izvaja, temveč pušča uh, predsednika ECB Dragija stati pod uh, e, držem. Uh, ki skuša stabilizirati to situacijo. In to, kar vam očitam, gospod komisar, je ne, da ne greste v pravi smeri s paktom za stabilnost in rast, temveč vam očitam to, da teh problemov ne imenujete eh, jasno in glasno in da odgovornost prelagate na svet, ki pa ni pripravljen sprejeti skupno gospodarsko politiko v Evropi, ki jo pravzaprav nujno potrebujemo. Gospod Gigot, imate modri kartonček, ga sprejmete? Seveda. Gospod Luke, izvolite. Hey, Gigold, gesagt, die... Gospod Gigold, pravite, da so preprosta pravila prociklična. Če imamo državo, ki ima uravnovešen proračun in uh, potem zviša svoje, um, svoj primankljaj, to pomeni, za tri odstavke, to pomeni, da lahko poveča svoje izdatke za 15 odstotkov. Kaj je tukaj procikličnega, kajti v tem primeru, v teh situacijah se pravzaprav lahko izvaja ekspanzivna gospodarska politika. Gospod Luke, problem ni v tem. Države euroobmočja so se vedno držale teh treh odstotkov ali pa prekoračile te tri odstotke, ampak problem je v tem, da nimamo pravil za to, kako se znova zmanjša ta eh, raven uh, dolga. In ta pravila, ki jih vi zastopate, so bila lažna in napačna rešitev, kajti v dobrih časih niso sebovala nobenih obveznosti. Vaš, uh, vaš predstavitev, vaš govor je bil preprost, preveč eh, poenostavljen, kaj, ste, kaj ti osredotočali ste se zgolj na slabe čase, zato je bil vaš eh, posrede, pre, eh, do, govor enostranski. Gospod Marko Vali dobi naslednji besedo in dve minuti imate. Si, grazie, prezidente. E... Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Gospod komisar, tukaj sem. Hvala. Govorim v imenu 21 odstotkov italijanov, ki so glasovali med prejšnjimi evropskimi volitvami. Te državljani so leta zatirali davki, pravila, povedali so, da imajo dovolj omejitev iz pakta za stabilnost in rast. In Evropska komisija uveljavlja politiko v interesu finančnih trgov in ne evropskih državljanov. In res mislim, da si morate ogledati, kakšna je situacija z bančno politiko in špekulacijami. Mi smo tisti, ki bi morali določiti pravila, ne pa finančni sektor ali pa vi v sodelovanju s finančnim sektorjem. Evropski državljani imajo dovolj plačevanja računov zaradi špekulantov in videli smo, da ukrepi, ki so vezani na dolgove, pripeljejo le še do večje revščine. Več ljudi izgublja delovna mesta. Zaradi tega abstraktnega koncepta trga so ljudje naveličani, ne verjamejo več v politiko in ne prihajajo več na volitve. Kaj ne storimo s tem paktom za stabilnost in raz z urednom šesterčko in dvojčka fiskalnim kompaktom? No, to moramo nekako izpeljati. In dokazati morate, da imate dovolj intelektualne in moralne zmogljivosti, da delujete v imenu evropskih držav. Po LuxLeaksu imamo dvome glede tega. Zdi se, da smo podvrženi diktaturi finančnih trgov. In za skupno denarno valuto smo se odločili na osnovi vprašljivih zneskov. Nekatere banke so zelo zadovoljne. Prosim, da me upoštevate, ko podajam to stoliče, gospod komisar. Ljudje si ne želijo biti sužni financ, dolgov in tehnokracije. Hvala. Gospod Vali, uporabljali ste zelo težke besede. O tem je dobro razmisliti, preden boste tukaj imeli naslednji govor. Kot veste, vas dobro slišimo, tudi če vas ne gledamo. To velja tudi za gospoda komisarja. Naslednji dobi besedo gospod Zeranopoulos, minuto in pol imate. Več dobička za močnejše in zato uporabljamo orodje ukrepov šesterčka in dvojčka v obdobju do leta 2020 to je očitno postal namen obstoja Evropske unije. Potrebujete pravzaprav brezposelnost, potrebujete prekarno delo, nizke plače, če želite ustvarjati profite, ki jih podpirate z novim kapitalom na osnovo hudih obdavčitev. Potrebujete tudi profit za vzpostavljanje konkurenčnosti. Brez profita ni konkurenčnosti. In pregledali ste tako imenovano finančno upravljanje, ki naj bi postalo bolj učinkovito. po zaslugi strogega nadzora vseh držav članic. Zavezali ste zanko okoli vratu državljanov, ki ne morejo okrevati iz te situacije. Kriza je nekako zapisana v vaš sistem. Tisti, ki pravijo, da se bo situacija spremenila iz klavnice v raj, se lažejo. Evropska unija in vlade držijo niti v svojih rokah. Vendar pa morajo ljudje morda biti tisti, ki prevzame stvari v svoje roke in poiščejo rešitve. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Lamasur za dve minuti. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednica. Gospod podpredsednik komisije, težava ni v pregledovanju predpisov, ki smo jih vzpostavili v najhujši gospodarski krizi Evropske unije. Uh, bolj gre za to, da izvršujemo ta pravila in da jih izvajamo v celoti, tako kot je to zapisano, kot tudi v samem duhu. Gre za kredibilnost, kredibilnost Evropske unije in še posebej upravljanja z evroobmočjem, ki si je zastavilo še bolj ambiciozne cilje na tem področju z fiskalnim kompaktom. Gre tudi za kredibilnost, gospod eh, podpredsednik komisije, nove Evropske komisije. Pridružujem se ELS-u in tudi sam bi želel povedati naslednje. Predpise je treba izvajati na isti način v vseh državah članicah, ne glede na velikost teh držav. Če nam ni uspelo sprejeti novega pakta oziroma novih uredb šesterške dvočke, to zredzeja, ker pravili iz pakta za stabilnost in rast nismo izvajali v Nemčiji in Franciji se je kriza reševala ob istem trenutku in brez težav sta ti dve državi pridobili določeno fleksibilnost in eh, možnost interpretacije pravila, eh, s katero je bila vsebina izpraznjena. Evropska unija ne more delovati na osnovi načela too big to fail ali too big to be blamed, da je država prevelika, da bi bila sankcionirana in obtožena če Evropska komisija ne bo fleksibilna tudi do Grčije in Portugalske in se bo obenem tresla pred državami, ki so večje kot Španija, potem se bo vse sesulo. Na koncu konca se bomo brez dvoma znašli v situaciji, ki se želite izogniti in sicer v tisti, ko bodo gospodarski subjekti in bonitetne agencije odločili o usodi našega gospodarstva na mesto odgovornih politikov. Hvala. Euh, euh, Gospod Lamasur, modri kartonček se vam zastavlja. Spremete? Gospod Ope, izvolite, beseda je vaša. E, iš tikrųjų atskirose šalyse. najlepša hvala gospod predsedujoča v določenih državah so razmere drugačne moje vprašanje gospod lamassoure je ali bi morali slediti načelo, da ščitimo naše ljudi, kadar prihaja do gospodarskega okrevanja in uh, dobrega proračuna. Ali moramo takrat uh, ob, obnoviti naše zdravstvene in socialne sisteme, reformirati davke in šele potem na tej podlagi govoriti o izvajanju novih programov? Lamasur. Gospod Lamasur. Oui, no, govorite o težavi, ki je že urejena in sicer žal država članica dolga leta živi pod svojimi zmožnosti. Potem je primoran k temu, da zahteva pomoč od svojih partneric in prvo, kar mora storiti, je to, da mora prestrukturirati svoje javne finance s pomočjo svojih partneric. In potem, ko se ponovno začne ustvarjati določeno bogatstvo, lahko pride do prerasporeditve in preusmeritve skupne moči. Hvala. Eh, gospod podpredsednik, ja. nov okvir za gospodarsko upravljanje je rešil nekatere težave, hkrati pa je ustvaril nove. Evropa je ujeta v neke vrste stagnacijo, ima veliko brisposobnost, visoke dolgove, tudi obstaja tveganje deflacije in kot drugo je Evropa deljena, eh, kajti v njej obstajajo zelo velike gospodarske in socialne razlike, ki se sedaj preobrazijo tudi v politične razlike. Komisija je prepoznala to situacijo v nedavni analizi Eh, letnem pregledu rasti. Zdaj pa se mora teh problemov lotiti in sicer tako, da ta okvir gospodarskega upravljanja prilagodi. Prva prilagoditev, po mojem mnenju, je ta, da se zagotovi več manevrskega prostora za investicije znotraj pakta za stabilnost in rast in eh, poskrbeti mora tudi za to, da bo prispevek držav članic v ta nov sklad za strateške investicije nevtralen z vidika pakta za stabilnost in rast. Kot drugo, potrebujemo tudi bolj uravnotežen makroekonomski nadzor, ki ne bo vzel pod lupo zgolj gospodarskih, temveč tudi socialne težave. In ne na zadnje, gospod podpredsednik, iskreno rečeno, ne verjamem, da obstaja prava rešitev za zmanjševanje teh razlik, ki obstajajo v evroobmočju če nam ne bo uspelo še naprej stopati po poti zaključka ekonomske in monetarne unije. Gre za to, da se dokonča vzpostavitev bančne unije in gre tudi vsekakor za to, da se vzpostavi resnična fiskalna zmogljivost v evroobmočju. In to je tudi naloga za vas, gospod predsednik. Uh, gospa rodrigues sprejmite modri kartonček zastavljam vprašanje gospod coburn me slišite ali gospa poslanka se ne strinja z mani da evropski narodi izven evropske unije um, so dokaj uspešni medtem ko tisti ki so znotraj evropske unije Evropske unije in evra, da se jim ne godi tako dobro. Evro je bil uh, vzpostavljen zaradi političnih interesov in dokler evra ne bomo vrgli stran, ni možnosti, da bi ljudje v Južni Evropi sploh kdaj okrevali. Zato priporočam celotnemu parlamentu, da komisija prizna napako uvedbe evra in da ga opusti, kot je rekla predhodna govornica, je posem očitno, da iz tega izhajajo vse zagate. To pravzaprav ni bilo vprašanje, več izjava, izvolite. Resnično verjamem, da obstaja težava, vendar ta ne izhaja iz evra. Evro lahko predstavlja precejšno moč in silo evropskih držav članic problem je v organizaciji eh, gospodarske in monetarne unije, ki je neuravnotežena in to se je sedaj jasno izkazalo. Zato moramo dokončati oblikovanje bančne unije, zato da bomo dobili resnično gospodarsko usklajevanje, kjer bodo države v presežku in v primankljaju stopale na poti rasti in skrati spostaviti moramo tudi fiskalno zmogljivost. Te zaenkrat še nimamo. Hvala lepa. Eh, sedaj dobi besedo gospod Ashley Fox. Minuto in pol imate, gospod Ashley Fox. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Vsaka razprava o gospodarskem upravljanju, ki se jo deležim, Eh, pomeni, da sem bolj hvaležen, da Združenega kraljestva ni v evroobmočju. Po mojem mnenju je zelo nedemokratično, da komisija narekuje državam članicam, kaj naj obdavčujejo in kaj naj porabijo. Ampak to je posledica tega, da so države vstopile v sistem enotne valute. In če dalje bolj jasno je tudi, da ta enotna valuta ne deluje zaradi tega, ker eh, v evrobmočju obstajajo zelo raznolike države. Zaradi tega milijoni mladih po Evropski uniji prav tako ne delajo, so brezposelni. V Italiji je brezposelnost mladih 40 odstotna, v Španiji še višja, 58 odstotna celo v Grčiji. To pomeni tragedijo za milijone družin. Pak za stabilnost in rast mora eh, nadzorovati potrošnjo in um, posojila v evroobmočju, vendar pa je, ga morajo spremljati tudi ustrezne politike spremljanja. In tega Evropska centralna banka ne more doseči. Karkoli že komisija pravi o gospodarskem upravljanju, ne priznava temeljne napake, ki je bila narejena pri vzpostavitvi evra. Uh, ena enotna obrestna mera ne bo nikoli ustrezala in ne bo nikoli primerna vsem za vse člane evroobmočja. Gospod Dombrovskis, če želite, da bi evroobmočje cvetelo, boste morali vzpostaviti oziroma odgovoriti na temo fiskalnih transferjev, kajti ne morete imeti a, določene obrestne mere in menjalnega tečaja za vse člane evroobmočja in a, potem govorite državam v Grčiji in v a, drugot, kaj lahka, na kaj lahko porabijo, ne pa da bi sočasno povedali tudi bogatim državam, koliko denarja morajo prispevati, da se ta denar prerasporedi. Gospod Fox, zastavlja se vam modro, modri kartonček. Gospa Grapini, boste sprejeli vprašanje? Ja, gospa Grapini. Accept, uh, s, s, Spoštovani kolega Fox, lahko sprejemam to, da kritizirate to besedilo, vendar ne razumem, zakaj to pravite. Nasprotujete evro območju, vendar pa obenem ne predlagate nobenih rešitev. Lahko je kritizirati brez tega, da bi kaj predlagali. Ste v Evropski uniji in potrebujemo tudi dobro upravljanje tega območja. Potrebujemo še kakšno rešitev. Well, Menim, da monetarna unija med manjšim številom držav članicom, ki, ki imajo podobno gospodarstvo, naprimer Nemčija, Avstrija, Finska, Nizozemska, da bi ta unija lahko bila uspešna. Problem pa je, da je evroobmoče postal politični projekt, ne pa gospodarski projekt. Če želimo, da bi ta projekt deloval, potem morate bodi si na organiziran način doseči, da tiste države, ki ne morejo držati uh, tempa z. Uh, nemško marko, um, kot sta Cipr in Grčija, delovati um, na svoj način ali pa bodo dr druga, bogate države članice tem državam morale plačevati visoke zneske. Gospod Dombrovskis ne, ne želi spregovoriti o nobeni od teh dveh rešitev. Hvala lepa, gospod Fox. Zdaj dobi besedo gospod Tremoza in Balcels. Minuto in pol. Dear colleagues, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kolegice in kolegi, gospod komisar, mislim, da je prezgodaj presojati, ali sta šesterček in dvojček uh, uredb uh, taka, da jih je treba revidirati. Pred par leti smo govorili o končnih elementih dvojčka. Uh, takrat se menil, da je jasen cilj pregleda tega, kako računamo javni dolg. Ali mora ta vključevati tudi dolg, ki izhaja iz javnih družb. Mislim, da ja in mislim, da bo to glavna zamisel naših prihodnih razpravah. Ko govorimo o reviziji gospodarskega upravljanja v Evropi, moramo razmisliti tudi o regionalnih in lokalnih uh, oblasteh, ki imajo tudi fiskalne pristojnosti. Kakšne bodo, kakšne bodo cilji uh, Eh, primankljajev teh vlad. Ti morajo biti sorazmerni z državnimi primankljaji in cilji. Le na ta način bomo zagotovili, da med različnimi ravnmi eh, vlad ne bo konkuriranja in diskriminacije. To je še posebej pomembno v tistih državah, kjer je večina izdatkov eh, na, delegirana na regionalno raven, pobiranje davkov pa je še vedno obstalo na državni ravni. Mislim, da se treba bolj ozreti po tem, kako deluje ZDA, namreč kako je bila zgrajena z, uh, eh, ZDA in kako ta oblikuje monetarno in fiskalno unijo. Sprašujem se, ali bi bilo treba tudi analizirati klauzulo, da se ne, dolgu, ne rešuje uh, dolga v prihodnjem okviru. Hvala lepa. Sedaj dobi besedo gospod Lopez Bermeho komisijon se apresuró a culpar de falta de rigor en el cumplimiento. države članice naj bi preslabo izvajale pravila komisija pa je pri tem pozabila da nekatere države članice ki niso spoštovale pravil so vključevale tudi nemčijo in da eh, je to pravzaprav vključevalo tudi zelo preka, prekeren eh, trg dela. V Španiji imamo sedaj 25-stotno eh, brezposelnost, drugi največji zunani dolg na svetu in to je rezultat vašega upravljanja, gospod komisar. Torej, ocena mora biti vsekakor negativna. Delavci v Evropi si ne želijo dodatnih reform, manj socialne zaščite, več izgona, več revščine. Ne želimo si to vrstnega uh, upravljanja in to vodi k ponovnemu dvigu fašizma v Evropi. Komisija naj bi spodbujala konvergenco med ljudmi, ne pa da pravzaprav tukaj drži uh, palico uh, liberalcem. Hvala lepa. Naslednji ima besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani gospod komisar, takoj moram povedati, da so zeleni prepričani, da se soočate z izzivi 21. stoletja. In sicer je res, da moramo delovati skupaj, to bo bistvenega pomena, če želimo okrepiti našo skupnost. Skupnost je treba okrepiti. Vprašanje pa je, ali so instrumenti, ki jih imamo na voljo danes za zagotavljanje gospodarske in monetarne kohezije primerni in ali jih uporabljamo na primeren način. Najprej glede same narave instrumentov, ki jih imamo na voljo. Imamo nekakšno proračunsko disciplino in edina spremenljivka so tukaj stroški. Če želimo ohranjati disciplino, kot je danes opredeljena, brez finančne harmonizacije, potem mislim, da se bomo znašli v vedno manjšanju uh, pom vedno manjšem pomenu vloge javnih financ. Finančne, finančno konvergenco moramo dopolnjevati tudi na socialni in okoljski ravni. Če morate kot vlada uravnovesiti svoj proračun in obenem zmanjševati tudi okoljski odtis in pa socialo, potem potrebujemo drugačne ukrepe, kot jih imamo na voljo danes. Torej, disciplina, okoljski ukrepi, sociala. Pri današnjih strukturnih reformah se večinoma osredotočamo le na zmanjševanje uloge držav članic in pa na manjšanje stroškov. Semestr mora biti bolj priložnost, za razvoj instrumentov sodelovanja med državami član, držav članicami, zato da bomo zagotovili konvergenco na demokratičen, okoljski in socialni način. To bi si želeli doseči pri pregledu gospodarskega upravljanja v Evropski uniji. To je danes bistvenega pomena, vendar pa ta instrument zaenkrat ni ustrezen. Hvala. Hvala lepa, gospod Lambert. Naslednji ima besedo gospod Oflin za minuto in pol. Uh, sprememba pogojev gospodarske koordinacije po Evropi je nov poskus za rešitev valute, ki ne deluje. Strukturne reforme, o katerih toliko poslušajo, pogosto pomenijo le manj stabilna delovna mesta. To ne bo rešilo valute, ki ne deluje, kajti Grčija nikoli ne more postati Nemčija in Italija nikoli ne bo Nizozemska. Cesar Nero se je igračkal, ko je Rim gorel. Danes Rim ne gori in uh, zasluga temu uh, gre stoicizmu, stoičnosti italijanov. Ampak Južna Evropa je pod hudim bremenom, pa to ne velja zgolj za Italijo. Talent ljudi je največji vir, ki ga imamo. Zato je brezposelnost največja potrata, ki smo ji priča. Valuta, ki ne deluje, pomeni, da brez dela ostaja veliko ljudi. Mnogi poslanci, ki sodijo k skupinam in institucijam, ki še vedno govorijo lepo o valuti, ki ne, delujo, ne deluje, vedo vz globoko srco, da govorim resnico. Sedaj je čas, da postavimo interese ljudi pred interese napačne in spodletele uh, ideologije. Tisti, ki ste gospodarsko um, um, izobraženi, veste to, predolgo ste bili tiho, zdaj pa je čas, da pokažete nekaj poguma. Hvala. Yes. Modri kartonček vam zastavlja gospod Lambert. Eh, ga boste sprejeli? Seveda. Izvolite, gospod Lambert. Oflin, with... Gospod Oflin, strinjal bi se z vami in s tistimi, ki pravijo, da trenutni status quo ni vzdržen v gospodarskem smislu. Če bi imeli enotno valuto, ne da bi imeli skupno uh, fiskalno, socialno in okoljsko politiko ni vzdržno. Vendar pa obstajata dva odgovora za ta nedoslednost. Bodi si se vrnemo k dezintegraciji ekonomske in monetarne unije v države narodov, kar zagovarjate vi, ali pa te težave rešimo za večjo integracijo na fiskalni ravni. To zagovarjamo mi. Kako se boste odzvali? Um, I, I you're, you're the... Mislim, da govorite resnica, gre za eno ali drugo rešitev, ampak rekel bi, da ne obstaja socialna raven, socialna solidarnost, ki bi bila za to potrebna. Spomnim se ponovne združitve Nemčije in eh, zahodni Nemci so starnali nad stroški ponovne združitve, ampak ker so se združili z drugimi Nemci, so sprejeli te stroške, vendar pa Nemci ne bodo neskončno plačevali za Grke ali pa za druge prebivalce Južne Evrope. Če bi obstajala socialna solidarnost, bi to bil prav pravi odgovor, ampak uh, sedaj še vedno imamo nacionalne države na naši veliki celini in tako bo tudi ostalo. Eh, Hvala lepa. Naslednja govornica je gospa Barbara Kapel. Minuto in pol imate, gospa. Eh, Hvala, gospod predsedujoče. V okviru odbora Ekon sem komisarja Moskovicija, ko smo govorili o dvojčku in šesterčku, vprašala, kako resno mišli z eh, izvajanjem pravil z vidika eh, pakta za stabilnost in rak in kako resno misli tudi s sankcijami, ki so s tem povezane in kako naj bi te se automat, avtomatično izrekale. Rekl je, da to jemlje zelo resno, vendar pa do, bo počakal do marca naslednjega leta, zato da bi eh, Francija, Italija in Belgija um, našle rešitev rešitev, kajti imajo težave z vidika zagotavljanja pravil. To zame ni resno. In sprašujem se, kaj nam koristijo kompleksna pravila gospodarskega upravljanja, kaj nam koristi pakt za stabilnost, dvojček, šestorček, kaj nam koristijo pravila, če se jih ne drži in če potem se nespoštovanje pravil ne kaznuje. Kaj se bo zgodilo do marca naslednjega leta? Francoski gospodarski minister nam je že pokazal, da bo sprostil gospodarsko, uh, francosko gospodarstvo, da bo uh, liberaliziral svobodne poklice, da bo prodal državne deleže v podjetjih in tako naprej. Ekonomisti pravijo, da je to vse premalo daljnosežno, da s tem ne bodo dosegli resničnih uh, sprememb in prišlo je do velike generalne stavke prejšnji teden. Uh, pravim vam, da nam najboljše gospodarski ukrepi nič ne koristijo, če se jih ne držimo in če nespoštovanje teh ukrepov in pravil ni sankcionirano. Najlepša hvala. Gospod Zalba dobi besedo za dve minuti, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, podpredsednik, gospe in gospodje. Danes ocenjujemo dvojček in šestorček mislim, da so rezultati pozitivni. Če si pogledate, kakšno je stanje v državah evroobmočja, vidite, da so bili sprejeti pomembni koraki na področju fiskalne konsolidacije in da so zabeležili tudi napredek pri izvajanju reform. Večina držav je začela izvajati pomembne procese, um, in predvsej pomembne reforme. In izkazalo se je tudi, da tiste države, ki so imele najambicioznejše načrte za fiskalno konsolidacijo in najambicioznejše načrte z vidika reform, da te najhitreje rastejo in ustvarjajo največje število delovnih mest. Vendar to ni dovolj, gospe in gospodje, s tem moramo nadaljevati mislim, da moramo biti še stroži do tistih držav, ki kršijo pravila, kajti te kršitve vplivajo potem na druge države v evroobmočju. Ampak, kot je povedal že podpredsednik, moramo poskrbeti, da bo ta proces bolj pregleden. Poskrbeti moramo za to, da bo ta proces bolj demokratično legitimen. Kajti, gospodarsko in politično unijo potrebujemo. To pomeni, da moramo poskrbeti za to, da bodo državljani v evroobmočju se počutili bliže Evropi in Evropski uniji pomankanje te demokratične legitimnosti, pomankanje legitimnosti tega procesa je v veliki meri uh, odgovorno za to, da se državljani čutijo distancirane od te unije. Zato potrebujemo več demokratične legitimnosti na tem področju. Najlepša hvala. Naslednja govornica je gospa Izabel Toma za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedoča, gospod komisar po gospodarski krizi leta 2009 so bile spletavljene nekatere nujne prioritete. Upeljani so bili številni koncepti, evropski semester, dvojček, šestorček. Večinoma se zdaj govori o večji velikodušnosti za banke in pa zategovanju pasov za vse. Če se zagledamo v resnici v obraz, je šlo tukaj za spodletelo politiko. Ta politika zatakovanja pazlo je bila uničujoča in poleg tega naj se navižem sem to, kar povedal gospod Lamasur glede tih pravil. 7 milijonov več brezposelnih je v Evropski uniji, ena tretjina več kot na začetku gospodarske krize, dolgov držav nismo zmanjšali, prišlo je do devalvacije 3 milijard evrov na leto. Predvsem pa se je poglobila vrzel med državami članicami. Paradoksalno pa imamo zdaj nekatera pravila, ki govorijo o odpravljanju divergenc. Na voljo imamo tudi veliko zasebnih naložb, s katerim pa bi lahko spodbudili gospodarsko rast. Vendar pa sprejemate predpise, s katerimi omejujete možnost zdrav članica ponovno zaženejo svoje gospodarstvo. In obenem ne upoštevate tistih držav članic, ki so v pravi krizi kaj predlagate v osrčju naložbenega načrta. Mislim, da potrebujemo fleksibilnost tudi glede obravnave javnih deficitov s prispevki držav članic. Bistvenega pomena je, da prestrukturiramo ta, te dolgove in se v eno spopademo predvsem za vprašanjem brezposelnosti. Zagotovimo konvergenčnost eh, na finančni ravni. Seveda so predpisi za to, da tukaj da jih spoštujemo, če, pa, če so seveda pod pogojem, da so dobri in da dejansko spodbujajo gospodarsko rast in zmanjšujejo recesijo in vedne večje spuščanje v kaos. Hvala lepa. Zdaj, da bi besedo gospod Štorh. Gospa von Štorh. Ja, frau präsidentin spoštovana gospa predsedujoča in spoštovani komisar dombrovskis! danes ste name naredili velik vtis povedali ste kaj se dogaja s šesterčkom in z dvojčkom uredb kaj se dogaja s fiskalnim paktom in z drugimi pakti in našteli ste uspehe ki, s katerimi smo ki smo jih dosegli s temi uh, fiskalnimi in napisala sem te uh, uspehe na ta bel list papirja, ki je ostal povsem prazen. Torej, s tem ste povedali, kakšni so uspehi štiriletnih ukrepov. Uh, Eh, niste namreč imenovali niti ene same številke. Danes ne stojite pred stotimi poslanci, vendar temveč pred 500 milijoni državljani Evropske unije in nam pojasnjujete, da so to vaši uspehi. Mislim, da je to zelo neumno in da je vsekakor premalo. In večina, velika večina tega parlamenta zahteva, da se, spoštov, eh, da se pravila spoštujajo, da jih je treba pravila uh, okrepiti. Gospod Torer zahteva um, tudi odpravo um, davčne konkurence, kar je zelo liberalno. Skratka, vsi ti ukrepi so spodleteli. Vi imate priložnost, da nam poveste, kateri so bili vaši uspehi, pa ste nam pravzaprav predstavili prazen list papirja. Na povsem napačni poti smo. Solunk, uh, eh, Hvala. Naslednji je Filip de Bakker. Minuto časa ima. Hvala lepa, gospa predsedujoča. To, kar pogrešam v tej razpravi, je občutek, da gre za nas. Govorite o državah članicah, ki niso opravile svojega dela, govorimo o več prožnosti in tako naprej. Ampak gre pa v resnici za to, da bi države članice morale imeti uravnotežene proračune in da bi morale posodavljati svoje proračune, da bi morale poskrbeti za socialno zaščito za prihodne generacije. Vendar pa očitno uh, ni tako. Potrebujemo šesterček in dvoček, zato da nam bo vsem to jasno. In sedaj govorimo, da je treba okrepiti šesterček in dvoček, da je treba okrepiti demokratično utemeljitev zanj. Eh, vendar pa obstaja ena pravica potrebujejo reforme. Eh, zato, da bodo naša gospodarstva bolj konkurenčna, kot so bila v preteklosti. To, kar se je zgodilo nekaterim državam v preteklosti, je nepošteno in to ogroža prihodnost naših otrok in nukov. Komisija se mora temu posvetiti v naslednjih mesecih in poskrbeti za to, da bo povedala, kako okrepiti šesterček in dvojček, zato, da bodo tiste države, ki imajo ravnotežene proračune, znova lahko napredovali na področju rasti in zaposlovanja. Hvala lepa. Rodriguez Rubio. Minuta. Se llama Tupac. No sé si lo... Hvala lepa. Dvojček. Torej imamo. Ne vem, ali ga poznate. Vendar pa, seveda, mm, včasih je potrebno delovati preventivno. Ne moramo ljudem kar tako mm, dajati drog ne moremo kriviti naprimer temnopoltih za vse težave. In sedaj tukaj imamo uredbi, ki bi naj prinesli zdravilo, pa tega ne zagotavljata. To povzroča katastrofo. Imamo kaznovanje za tiste, ki mislijo drugače. Evropska unija ima nabor pravil, o tem se dogovarja manjšina za zaprtimi vrati, potem pa pijejo kri ljudem in od njih zahtevajo denar. To torej ni zakonito, potrebno se je pogledati v ogledalo in morda sploh ne boste videli oceva. Ne zavarjam me, Gunoketa. Hvala lepa. Prosim, naj vas ekrani ne motijo, sedaj ima besedo Marko Cani, minuta signor presidente non credo che una semplice. hvala lepa predsedujoča mislim da enostavna revizija gospodarskega upravljanja ne bo odpravila težav pogledati si je potrebno razloge za recesijo v zadnjih letih in pogledati si je potrebno evropska pravila ti ovirajo razvoj šesteček in dvojček sta tragični napaki postopka, ki se je začel leta 2007 s paktom za stabilnost in rast. Zdi se mi, da je stabilnost postala nekaj, kar nas onemogoča pri napredku. Giuseppe Guarino, nekdani minister, profesor, je nedavno govoril v Bruslju in je navedel kar nekaj podatkov. Mislim, da bi seveda bilo potrebno jasno povedati, da obe uredbi delujeta protirastno in delujeta tako, da nazadujemo. Potrebno je enostavno se vrniti k pravilom. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Sinadinos, minuta. Edo je pet dehronja. Hvala lepa. V zadnjih petih letih je dolžniška kriza prizadela najbolj države Južne Evrope. Po drugi strani pa je kriza dokazala tudi, da je znotraj Evropske unije prisotno kar nekaj dvojnih standardov. Nekatere države članice obtožujejo druge, da so neodgovorne, in od njih zahtevajo stvari, ki gredo prek meja nacionalnih suverenosti. Dvojček in šesterček pomenita, da bomo pravzaprav v ekonomskem zaporu. Vse bo odvisno od statističnih podatkov na račun državljanov teh držav. Nikakor ne bomo mogli prepričati, ljudi, da je to za njihovo dobro. Grkov, Špancev, Portugalcev ne bomo mogli pripričati, da je to za njihovo dobro, samo zato, ker želimo početi to, kar nam govorijo banke, da moramo početi. Moramo pa storiti to, kar smo obljubili, zagotavljati rast, delovna mesta in se boriti proti brezposobnosti, če želimo zagotoviti Evropo državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa. Rosati, dve minuti, prosim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 vendar pa ni tukaj eh, nobenega fiskalnega vzvoda. Naj vas opomnim, da gospodarska kriza v Evropi ni izbruhnila zaradi tega, ker smo uvedli evro, ampak zaradi tega, ker so bile nekatere države članice preveč zadolžene, ne bi se smele do zadolževati in tega ne more rešiti nobeno zakonodajno besedilo. Izkušnje, ki smo jih pridobili na osnovi oblikovanja ured šesterčka in dvojčka, kažejo na to, da je treba ta pravila sprejeti in izvajati. Ta sistem pa je zelo zapleten ne za strokovnjake, ampak za javnost in takšnega sistema ne moremo interpretirati na enoten način. Zelo veliko razprave naprimer o stopnjah prilagoditev skladno s tem sistemom. Ta sistem moramo poenostaviti zato, da bo bolj razumljiv tudi za preproste državljane. In drugič, želim povedati, da je ta sistem preveč političen, preveč politično obremenjen. Ne gre le za politične postopke vezane na prekomerni deficit, ampak to zadeva tudi odloževanje za sprejemanjem neke tere dokumentacije. Obstajajo določena pravna pravila, o katerih pa se ne moremo več pogovarjati na politični način. Pa še nekaj, to, čemer pravimo ownership, prevzemanje odgovornosti. Nespremljivo je, da politiki kažejo s prstom na Brusel, da je Brusel tisti, ki nam nalaga fiskalno disciplino. Ne, Finančna disciplina mora biti zapisana v nacionalne zakonodaje in to na dosleden način vzdolž celotne zakonodaje Evropske unije. In politiki so dolžni izvajati in spoštovati nacionalno zakonodajo. Hvala lepa, kolega Rosati, spoštovane kolegice in kolegi. Opazili ste verjetno, da imamo težave z zaslonom. Naslednja je kolegica Toja, ni tako, kot je zapisano na ekranu. Naslednje je kolegica Toja, prosim. Morda bi lahko pomagale tudi službe političnih skupin. Vedno bom napovedal potem še dva govornika naprej. Po Toji bo govoril kolega Vandalen, potem pa kolega Torvalc. Najprej pa Toja, prosim. Signor komisarjo, se le dispozicioni del tue... Hvala lepa. Gospod komisar, določbe dvojčka in šesterčka so eh, želele zajeziti dolg in spodbuditi rast. Razmere pa so sedaj drugačne. Kaj je potrebno še storiti, da boste sprejeli sporočilo, da stvari ne delujejo? Ne smemo ignorirati pravil, potrebujemo pa ustrezna pravila in učinkovita pravila. Imeti moramo prave naložbe, prave izdatke, ki bodo povečevali BDP. Prožnost seveda ne sme biti nadomestek za verodostojnost. Lahko to vodi tudi do neprožnosti in to je potem lahko še veliko bolj negativno. Torej, zakaj ne dopustimo, da z nami upravljajo računalniki, raje kot Evropska komisija. In glede na ne zadnje volitve v Italiji, pozivamo k prožnosti ne samo v Junkerjevem načrtu, temveč tudi pri sofinanciranju projektov, kar se tiče agende 2020. Potrebno si je ogledati fiskalno politiko, politiko rasti in videti, kakšen je učinek. Ljudje sprašujejo, kaj se dogaja v Italiji, kaj Italija počne. Italija izvaja reforme, želimo spoštovati pravila, želimo imeti inteligentno ekonomsko politiko, ki nas bo vodila do cilja, ki si ga vsi želimo. Hvala lepa, kolegica Toja. Sedaj pa Van Dalen, minuta in pol, potem Torvalc, potem pa Katro Kalos. Kolega Van Dalen, prosim. Hvala lepa predsedujoči. Reforma šesterčka in dvojčka se odvija v politično težkih časih. Sedaj, ko nam govorijo, da gospodarske krize ni več, doživljamo, da še vedno imamo dve pomembni težavi. Francija, Italija in Belgija. Strukturno niso uredile javnih financ. In iz političnih razlogov se jim daje več časa. Ta nepravičnost ogroza, ogroža verodostojnost gospodarskega upravljanja. Poleg tega imamo še vedno države v evroobmočju, ki pravzaprav ne spadajo v to območje. Samaras in Venizelos želita predčasne volitve. To kaže, da bi Grčija naj izstopila iz evroobmoča. Tako bi lahko Grčija spet gledala pozitivno v prihodnost, ko bi razvedeno pri svojo valuto. Potrebno bo nekaj storiti, sicer bo breme pretežko, upam da bo politična elita to ugotovila. Sicer bomo še leta imeli upravka z visoko brezposelnostjo in tudi s tem, da bodo gospodarstva izven evromoča veliko boljša kot tista v evromoča, tako kot je danes. Hvala lepa, kolega Vandalen. Tako sedaj vse to uvajamo ročno, vendar pa morda bo prišlo do napak. Kolega Torvalc, potem Kadro Kalos, potem pa Mah. Torvalds, minuta. Tak, temere... Hvala lepa, predsedojoči. Kaj je smisel dvojčka in šestečka? Želeli smo stabilizirati ekonomsko in finančno stanje. Razlogi so bili očitni. države v Evropski uniji so živele zelo dolgo časa po drugi svetovni vojni nad svojimi sposobnostmi, nad svojimi zmogljivostmi. In vsi smo upali, da se bodo dobri časi vrnili, pa se to ni zgodilo, tako da so se države zadolževale in zadolževale in končale so z dolgom, ki je nepremostljiv. Potem pa tudi globalizacija. Zgodovinsko gledano smo v zelo kratkem času v bančnem in finančnem sektorju videli prevzem upravljanja na način, kot ga sploh ne bi mogli pričakovati v časih, ko smo pisali pogodbe. Sedaj pa se borimo s tem, da želimo urediti razmerje. Hvala lepa, kolega Torvalc. Sedaj pa kolega Katrokalos, minuta potem kolega Mah, potem pa Golniš. Kolega Katrukalos, prosim. Komisar, tudi komisija sama je priznala nekatere napake, omejena preglednost, naprimer, pri zakonodaji. Lahko bi z neformalnimi skupinami brez odgovornosti uredili gospodarsko upravljanje, kot je to evroobmoče, ko popolnoma izozamemo evropske, evropske nacionalne parlamente. Vsi ti vidiki so pomembni kajti tako nastaja sistem, ki ogroža suverenost držav članic, ne da bi potem imeli na voljo alternativen demokratični sistem. Gre za zelo pomembno napako teh pravilih. Namesto, da bi gotovili, da je varčevanje protiproduktivno, imamo sedaj dodatna fiskalna pravila za države članice. To bo še poslabšalo ekonomsko stagnacijo, dvignilo brezposobnost in bo spet razdelilo države v posojilo davke in upnice. Državljani Evropske unije morajo spremeniti to spiralo navzdol in morajo zagovarjati evropski model, evropski socialni model. In morda bodo Grki na volitvah prvi, ki bodo to storili. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Katrukalos. Sedaj pa kolega Mah, minuta, potem Golniš in potem Stolojan. Kolega Mah, prosim. Vážený pane predsedajúci, vážená komise, dámy a pánové. Spoštovaní predsedajúci, komisar, kolegice in kolegi. Komisija pravi, da imamo sedaj boljša pravila. Težava pa je v tem, da pravil nihče ne izpolnjuje. Francija, na primer, več kot 4 odstotni primaklaj imajo in vsi se pretvarjajo, da težav ni. In če kdo želi izvajati pravila, je to na račun pomankanja gospodarske rasti in povečane brezposobnosti. Napačna politična odločitev uvedba evra je vodila do nadaljne napačne politične odločitve, to je diktat strogih fiskalnih pravil. To ne more delovati, zato pozivam komisijo, prosim, spremenite pogodbe tako, da bo možno zapustiti evro območje. Grčija in Italija, veste, da tam imamo politične stranke, ki ne želijo evra dati in moramo možnost, da odidejo z evromoča. Češka republika pa najsploh ne bi vstopila v to. Hvala lepa. Hvala lepa. Spremete vprašanje kolegice Beres, prosim. Euh, Spoštovani kolega, ali ne priznavate tega, da je težava v tem, da so nekateri predpisi prociklični, medtem ko bi morali dopuščati državam, ki so v državah, da se prilagodijo. In to je v interesu vseh, vključno s tistimi, ki imajo boljšo situacijo, živijo v presežku. In po intervenciji gospoda Drage, ki zahteva mobilizacijo na globalni ravni evroobmočja, kaj pravite na to? Kolega Mah. Pokud centrální banka říká, že... Hvala lepa. Če ECB pravi, da želi spodbuditi gospodarstvo, potem to pomeni, da bo zlorabil monopol, ki ga ima na področju monetarne politike. Ostvaril bo, ostvarila bo inflacijo in to na strošek vseh ostalih. Namesto tega bi morali omogočiti tistim državam, ki si to želijo, da zapustijo evromoče. Hvala lepa, kolega Mah. Spoštovane kolegice in kolegi, še enkrat se upravičujem. Sedaj imamo seznam, ki deluje tukaj v plenarni dvorani. Bilo bi pa dobro, če bi sporočili navzven, da seznam govornikov ni pravi, še vedno imamo napačen seznam. Sedaj minuta in pol Golniš, potem Stolian, potem pa Fernandez. Kolega Golniš. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar Dombrovskis. Pogovarjal sem se tudi z gospodom Moskovičem, ko je bil minister za gospodarstvo v Franciji. Nismo mogli dejati, da je veliko prispeval k odpravi deficita. Je pa interveniral v grški situaciji v Atenah ko pride v Evropski parlament, mora oceniti tudi nekako dekadenco nekaterih evropskih držav. Če pa se zdaj ukvarjamo z bolj prozaječnimi vprašanji, sta dvojček in šesterček sistema, ki sta omejujoča in sisteme v državah članicah podvržita Evropski komisiji. Ta sistema bi morali izboljšati ali pa umakniti. V vsakem primeru pa bi se morali naslanjati na nekatere določbe za države članice, ki jih lahko tudi ratificirajo. Govorim predvsem o predpisih iz pakta za stabilnost in rast. Slišali smo, kaj je povedal gospod Juncker, ki je dejal, da bi vse to lahko uporabljali z določeno fleksibilnostjo. S tem mislim, da je želel pomiriti ogovore Evropskega parlamenta, še bolj pa evropskih državljanov. Rezultati so znani. Uničenje pokojninskih sistemov, socialnega varstva in nekaterih produktivnih mehanizmov. Mislim, da bi se morali bolj usklajevati, vendar pa ni smisla, da bi to usklajevali na visoki ravni, če se Evropska unija obrača po vetrovih, ki se pojavljajo vsak dan. Dožan. Hvala lepa, dve minuti Stolojan, potem Fernandez, potem pa Sulik. Najprej Stolojan, prosim. Presedinte, avem un sistem de guvernanc. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V Evropski uniji imamo sistem gospodarskega upravljanja, ki deluje. Trenutno težava ni v oblikovanju tega sistema, ampak nasprotno, težave se pojavljajo ko je treba ta sistem upravljanja začeti izvajati in izvrševati. Nacionalni parlamenti v nekaterih državah članicah ne izvajajo primerno procesa tudi pri opredelitvi nacionalnih reform. Potem pa še programi konvergenčnosti in stabilnosti. Tudi tukaj situacija je situacija podobna. Drugič, kljub temu, da se nekatere države članice strinjajo s priporočili glede spremembe proračunske politike, države članice ne izvajajo ustreznih ukrepov za izvrševanje teh priporočil. Imamo nekakšne javne deklaracije glede pomankljive fleksibilnosti za države članice, vsaj v povezavi z uredbami šesterčka in dvojčka. Sam menim, da ni sistem gospodarske upravljanja v Evropske unije tisti, ki bi bil problematičen. Prava težava je izguba konkurenčnosti nekaterih držav članic. Obenem pa tudi pomankanje politične discipline, s katero bi spodbudili proizvodnjo, konkurenčnost, naložbe in pa učinkovito črpanje naložbe na osnovi ustreznega tehnološkega razvoja. Hvala. Hvala lepa, kolega Stolojan. Kolega Stolojan, dovolite vprašanje, kolege. Vidite, kolegi Sanji. Zanja, prosim. Eh, volevo chiedere al collega se crede davvero che. Eh, Hvala lepa. Kolego bi rad vprašal, ali resnično meni, da je gospodarsko upravljanje evromočja delujoče, saj samo štiri od 18 držav izpolnjuje pravila pakta za stabilnost in rast. Mislim, da namesto, da govorimo o govoricah, bi si morali resnično ogledati prave podatke statistične podatke. v javnih dolgovih se znajdete ko izgubite konkurenčnost edina rešitev je prestrukturiranje zato pa potrebujemo solidarnost v tem smislu, da ti partnerji omogočajo dovolj časa za izvedbo reform in vsega tega, kar je treba storiti v zadevni državi članici. Hvala lepa, kolega Stolojan. Sedaj pa minuta in pol, Fernandez, potem Sulik in potem Guoga. Kolega Fernandez, najprej, prosim. Gracias, presidente. La crisis... Hvala lepa. Predsedujoči, fiskalna kriza pomladi 2010 je pokazala ekonomske težave Evropske unije. Potrebujemo boljše upravljanje, zato imamo šesterček, zato imamo šesterčka in dvojčka, o katerih govorimo danes. Vendar pa šele leta 2012 se je EU zavedla, da so gospodarske težave še veliko hujše, kot smo mislili. To je potem vodilo do zamisli o bančni uniji. Vendar pa ta pot na katere začetku smo sedaj, je taka, da potrebujemo ustrezno fiskalno unijo. Moram pa reči, da se pravila osredotočamo samo na nacionalne države. Ne moremo si ogledati fiskalne politike samo z vidika vpliva na proračun držav članic. Potrebno je internalizirati vpliv fiskalnih politik po vsej Evropski uniji, ne samo po posameznih državah, posamezno. Zato moramo ta pravila spremeniti, jih zasnovati tako, da bo resnično šlo za usklajevanje na ravni EU. Potrebujemo tudi reformo pakta za stabilnost in rast. Pa ne samo zato, da bo sistem bolj prožen, temveč, in to je prednostno, da bomo urejali zadeve na evropski ravni. Gospod Dombrovskis Ne moramo reči, da sistem deluje. Rezultati tega ne kaže. Potrebujemo več prožnosti in evropsko fiskalno politiko. Hvala lepa, kolega Fernandez. Minuta in pol, kolega Sulik, potem Guoga, potem pa Silikiotis. Prosim, kolega Sulik. Hvala lepa, deluje. Hvala lepa, gospod in gospodje šesteček imamo od septembra 2011, torej tri leta. Ta šesteček je bil uveden kot podpora paktu za stabilnost in rast, ker tega ni nihče imel resno. Oglejmo si rezultate. V teh treh letih, v katerih obstaja šesteček, so dolgovi v Italiji narasli 110 na 135 odstotkov v Španiji 70 na 95 odstotkov BDP-ja, v Franciji z 80 na 95 odstotkov BDP-ja. Te države šesterčka ne jemljajo resno. Francija kot primer. Leta 2010 je Francija dejala, leta 2012 bomo izpolnjevali imajo 3 odstotkov za primakljaj. Leta 2012 je Francija dejala, to bomo storili leta 2015. Letos govorijo o 2017. Pa ni nobenih sankcij. In potem je francoski finančni minister dejal, komisija nima pravice zavrniti našega proračuna, soverenost je zgolj in samo pri francoskem parlamentu in Moskovici, ga bo sedaj nadzoroval, tega finančnega ministra Sapana. To je šala. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Sulik. Sedaj pa minuta kolega Goga, potem kolega Silikjotis, potem pa Hökmark. Hvala lepa, predsedujoči, komisar. In kot trenutno pripravlja poročilo za boljše vključevanje stebra skupnega trga v evropski semester. Mislim, da je enotni trg ključ za dosego rasti in tukaj smo to izgubili spred oči, ko države članice niso izpolnevale zelo dobrih smernic priporočil. In tu nam je spodletelo. Prav tako letno poročilo ne govori o tem stebro enotnega trga. Kje je to? Evropski parlament bi rad predlagal kar nekaj analitičnih orodij, barometrov. Moramo meriti na svojo uspešnost. Vsi moramo vedeti, kako nam gre. Metodologija za merjenje zniževanja upravnega bremena. Tukaj tega nimamo preveč, je javnih upravnih obremenitev. Merimo, kaj je potrebno še postoriti. In potem rad bi izpostavil pomen izvajanja evropskega semestra. Sicer sploh nima smisla pripravljati steber enotnega trga. In še en pomemben vidik. Da. Hvala lepa, kolega Goga. Minuta, kolega Sirikjotis, potem Hökmark, potem pa Tank. Sirikjotis najprej, prosim. Hvala lepa. Ocena komisije ni resna. Pravzaprav je to politično motivirano, zato da lahko rečemo, da je teh osem zakonodajnih aktov uspešnih in da ne priznamo, da je uspela neoliberalistična politika. V zadnjih sedmih letih evropsko gospodarstvo stagnira. V oceni je zapisano tudi, da se primankljaj znižujejo, da je to dosežek, nič se pa ne govori o socialnih stroških. Visoka brezposobnost med mladimi, dejstvo, da je vedno več revnih, pa tudi dejstvo, da obstaja razkorak med središčem in periferijo Evrope. Tega sploh ni v tem poročilu Levica, ne sprejema opredelitev in definicij Evropske komisije za vodanje proračunske politike držav članic. Nimajo legitimitete za to. Mi moramo voditi naše ljudi. Hvala lepa. Dve minuti, Hökmark, potem Tank, potem Kalve Šambon. Mikro. Mikro. Mikrofon, prosim. Speaker, hvala lepa, predsedoči, hvala lepa komisarju za dober vod. Mislim, da sta dve točki pomembni. Najprej. Pot k spodkopavanju socialne varnosti, vedno več brezposobnosti in zniževanje konkurenčnosti, pa tudi socialni nemiri. Ta pot je tlakovana s tem, da porabite sredstva, ki jih nimate. Če bi primankljaji bili rešitev in če bi spodbojali gospodarsko rast in niževali brezposobnost, potem krize ne bi imeli. Ne gre za to konsolidirano ekonomsko politiko, ki je povzročila težave. Vzrok za težave je bilo prepričanje, da boste lahko gospodarske težave rešili s povečevanjem dolga in primankljaja to je točno tisto, kar se je zgodilo in kar smo videli. Drugič, revizija pakta za stabilnost. In raz, morda bi bilo to dobro storiti, vendar pa še bolj pomembno je izvesti prave reforme. To je v državah, kjer, čeprav imajo visok primankljaj, ne izvajo strukturnih reform in se ne držijo pravil. Verodostojno seveda pomeni, da se obnašate verodostojno. In Evropska unija mora biti verodostojna, komisija mora biti verodostojna, pak za stabilnost in rast mora biti verodostojen. Če bomo odkopali verodostojnost s tem, da bomo dovolili, da velike države članice ne izpolnjujejo obvez odgovornosti in pravil, potem nas bo to stalo verodostojnosti in ne bomo rešili nobenih težav. Ustvarili jih bomo še več in kriza bo še globla. Bodimo verodostojni in držimo se pravil. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Hökmark. Kolegica Matijas bi vam rada zastavila vprašanje. Dovolite? Ja. Dopuščate to vprašanje? Ja, kolega Hökmark. Ja. Pite, fra kolega Matijas. Izvolite, gospod Matijas. Najlepša hvala, spoštovani kolega Hukmark. Razumem, da verjamete v ta pravila. Pravite, da je treba zmanjševati dolgove in deficit. Deficit lahko odpravljamo na druge načine, kot to, da uničujemo socialno varstvo in zmanjšujemo javne izdatke Kakšne ukrepe predvidevate za zmanjševanje dolga? Dolga imamo vedno več, kako naj bi zmanjševali dolg brez prestrukturiranja? Ne razumem. Jaz je se kolege Hükmark. Hvala lepa, sedaj pa kolega Hükmark. Povedati moram, da grožnja za socialno državo izhaja iz politike, ki jo zdaj branite. Pripričani v to, da lahko zapravljate denar, ki ga nimate na voljo in s tem pridemo v pravo drakonsko situacijo, ki je zavladala v nekaterih državah članicah. In to vodi do manj naložb v industrijo, v podjetja, v manj ustvarjanja delovnih mest. Oglejte si realnost, oglejte se na okrog sebe, kje nam je uspelo in kje nam je spodletelo. Kredibilni moramo biti po celotni Evropski uniji in zato je treba poskrbeti. Mark. Hvala lepa, kolega Hökmark. Še drugi modri karton bom dovolil dovolite mi, da dovolimo torej dve vprašanje. In sedaj bom izbral kolege, ki še niso govorili. Dovolite. Kolega Hekmark, kolega Mono, prosim. Mono vsi? Mono, tudi vi? En moment. Ich möchte das gerecht machen. Samo trenutek, naj bo pravično. Kolega Mono je že govoril tako da bo dobil pravico za zastavitev vprašanja kolega Golniš. Dovolite, prosim. Se upravičujem. Kolegica Berez, jasen sem bil, dve vprašanje bom dovolil. Če pa bo več vprašanj, bom potem vse skupaj razdelil po tem, kdo je že govoril dovolil bom, da zastavi vprašanje kolega Kolniš, ker se javi kot drugi, ono pa tretji. Hrkmak je dovolil vprašanje, tako da dobi besedo Kolniš. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čisto na kratko. Gospod Hukmark, stigmatizirali ste proračunski deficit, javni deficit. V določen meri lahko podprem vaše stališče, vendar ali ne menite, da so javni deficiti v resnici povezani z nečem, kar ima veliko hujše posledice. Gre za deficit v smislu komercialnega balansa. In do tega prihaja zaradi tega, ker je evropski trg odprt do vseh držav, ki. Hekmark. Hvala lepa, gospod Golniš, gospod Hokmark. Mikro. Mikrofon. Spoštovani gospod Golniš, pozval bi vas k temu, da se ugledate na okrog po svetu, kjer vidite prosto trgovino, vidite protekcioniste, kot ste vi. Pomankanje blaginje. Nikjer na svetu ni družbe in civilizacije, ki bi se razvijala brez odprtosti. Oglejte si države članice, tiste, ki se soočajo s krizo, so tako imeli free traderi. Ne bom vas prosil, da se pridružujete tem. Dank, Hvala lepa, gospod Hökmark. Hvala lepa. skuša biti čim bolj pravičen. K temu pa sodi tudi, da imate za vprašanje 30 sekund in tudi 30 sekund za odgovor. Zdaj damo minuto in pol besedo gospodu Tank, potem sledi Kalveč Ambon in gospod La Jarik. Izvolite. You, Hvala, predsedujoči. Bom povedal kar po nizozemsko. Moram govoriti nizozemsko, mar ne? Uh, vreme je slabo v primeru, ko veter piha čez planjave in na divjane vite. Ali pričakujete, da bo v tem primeru letalo pristalo? Ne, slabo vreme še vedno traja tudi za evropsko gospodarstvo. Politika zaposlovanja ni dobra, manjka nam zaupanja. Evropska komisija je ocenila proračunska pravila za uredbi šešterčka in dvočka. In eh, če govorite o nekakšnem avtopilotu, prav gotovo niste upoštevali slabega vremena. To, kar je zapisano v proračunskih pravilih, velja tudi za te nevihtne pogoje. V proračunskem okviru je poznan koncept strukturne pomankljivosti in ta koncept se uporablja tudi v praksi. vendar je to tako, kot da bi leteli brez višino mera. Evropska komisija in OECD imata različni oceni strukturnih pomankljivosti in to bi se lahko z leti spremenilo. To je v trenutni situaciji katastrofalno in prav gotovo ne pomeni mehkega pristanka za evropsko gospodarstvo. Hvala lepa, lahko sporočim, da naš avtopilot zdaj tam gor, zgoraj spet dela, tako da mi ni treba več napovedovati naslednjih govornikov. Skratka, sledi gospod Kalvišan Bond, dve minuti. Eh, eh, merci, monsieur le président. Najlepša hvala, predsedujoči, najlepša hvala, gospod komisar, nadaljeval bom v španščini. O zadevi bi želel razmišljati v smislu kredibilnosti Evrope in evropskih projektov, zato so nas izvolili. Šesterček in dvojček morate uživati zaupanje in verodostojnost. Moramo pa vseeno priznavati nekaj pomankljivosti, naprimer diskriminatorno izvajanje po posamičnih državah članicah, kar spodkopava evropsko kredibilnost. Obenem ni omogočen ustrezen nadzor. Zmotno je meniti, da je v Španiji prišlo do strukturnih reform, če je prišlo le do kakšnega eh, reza ali pa prgu tu in tam. Spoštovani gospod komisar, govoriti moramo o več Evrope, tudi na področju energetskih trgov, naprimer. To je zelo pomembno za Španijo in pa na področju kapitalskih trgov. Ne bomo dosegli solidarnosti, če ne bomo opozarjali na evroobveznosti v okviru nadzora. Hvala lepa, gospod Kaležan Bon. Sedaj... Gospoda Lehija Rika ne vidim, morda je to povezano z temi našimi tehničnimi težavami. Sedaj dajem besedo gospod Niedermayer z dve minuti. Much, uh, Najlepša hvala, spoštovani kolegi. Najprej bi želel povedati, da me veseli, da se lahko pogovorimo o tako pomembnem vprašanju, da se pogovarjamo o predpisih, ki so bile sprejeta pred nekaj leti in po mojem mnenju povečujejo zmožnost, da bodo države članice izvajale boljšo gospodarsko politiko, dobro tako za države članice, kot tudi za vse nas. Politika nam bo omogočila zaustaviti krizo dolga in tukaj naj opomnim britanski kolegi, da kriza dolga ni prizadela le držav članic evropmoča, ampak tudi številne države izven območja evropske valute. In preseneča me, da nekateri pravite, da so ti predpisi spodleteli. Prav gotovo lahko rečemo, da je spodletela predkrizna gospodarska politika številnih držav, zaradi katere je prišlo do večjega deficita, dolga v razmerju do bruto domačega proizvoda, do vedno večjih izdatkov. In eh, zdaj se zahteva zato veliko več eh, kredibilnosti in tolerance. Če je treba koga okriviti za visoko stopno brezposelnosti in stagnacijo v gospodarski rasti, mislim, da je jasno, kdo je tukaj glavni krivec. Ne bi se smeli osredotočiti na spremembe okvira, ki bodo veljale nekaj časa in morda bodo dobro delovale. Pazljivi moramo biti glede tega, da bi te spremembe lahko ogrozile kredibilnost. Povečanje v višini enega odstotka za obrestne mere lahko povečajo javni deficit v poprečju enega odstotka. In to, kar predlaga naši britanski kolegi, bi prav tako lahko imelo negativne posledice za prihodni proračun. Kako naj države članice bolj spoštujejo specifična priporočila, to je bistvenega pomena, kako uvajati boljše strukturne reforme in eventualno kako se posvečati tudi tistim državam, ki niso članice evroobmočja. Hvala. Hvala lepa, lepa gospod Niedermayer, sedaj pa za minuto in pol gospod Sand. Grazie, gospod predsednik. L'arrangiamento di Tassexo e Tattupak. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, z dogovorom šesterčka in dvočka naj bi zagotovili, da se bo spoštovalo smernice evroobmočja omogočajo kalibriran in pa izmeren pristop, s katerim lahko izmerimo gospodarske in finančne izide. Kljub temu nimamo nobenega poenotnega, centraliziranega delovanja znotraj tega projekta Evropmoča. Moramo se spraševati, ali je to res dovolj robustna zakonodaja. Zaenkrat so politični dejavniki še vedno glavnega pomena. Povezani so z velikim političnim kapitalom, ki se ga vlaga v te projekte. Izhajajo iz multilateralne lateralne izmenjave med glavnimi akteri, ki se odzivajo na konvergentne in nekonvergentne nacionalne interese. Ta pozitivistična superstruktura primerjalnih praks, pokazateljev ali česarkoli že, ki sloni na tem projektu, nekako maskira to realnost. Morda se s tem soočamo le s simptomi in ne s pravimi vzroki, ki poganjajo ta evroprojekt. projekt treba spreminjati dejavnosti evroobmočja, tako da bomo zagotovili več transparentnosti. To pa zahteva tudi prehod v politično federativno strukturo, prehod, ki se zdi zelo težaven. Kar zadeva še stojčka, dvojčka in druge instrumente, se pojavlja zelo jasno vprašanje, ali mehanizmi dejansko odražajo splošne interese glede preživetja in gospodarske rasti evroobmoča v celoti, ali to odraža le nacionalne interese ta nezmožnost odraža bistvene napake v namenu in oblikovanju trenutnih mehanizmov, ki so bile razviti na nekakšnem metodi poizkušanja in pa brn. Hvala. Hvala lepa. Sledi kolega Kristos. Najlepša hvala. No, mislim, da se tukaj pojavlja določena nevarnost, da bomo mehanizem pomešali za vsebino. Lahko kritiziramo dvojčka, šesterčka, Tako bomo razbili termometer, ne da bi videli sploh, kakšna vročina nas trpinči. Gre tukaj za nekakšno bolezen v gospodarskem in finančnem smislu. No, nekje smo uspeli, Irska je izstopila iz memoranduma, prav tako Portugalska, Estonija in Latvija sta dobro upravili delo in lahko vstopita v evromoče. Cipru gre dobro, kolikor vemo, vsaj splošno gledano. Žal ima Grčija še vedno velike težave. Zdaj pa še ta grška problematika. Številna desetletja sem bil novinar in urednik in sem sledil tej problematiki še preden je bil uveden evro, pred eh, paktom za stabilnost in rast, pred uredbami šesterčko in dvojčka in splošna situacija je bila podobna. Imeli smo velike pokojnine. Imeli smo zelo drago socialno državo, ki je ni bilo mogoče financirati iz zasebnega sektorja. In želel bi povedati svojim britanskim kolegom, ki so euroskeptiki, ki nasprotujejo evru in pravijo, da imamo zelo velike težave v Grčiji zaradi evra. No, v preteklosti smo v Grčiji podeljevali pokojnine, ki so bile 100 odstotne ali 120 odstotne v razmerju do zadnje plače v Združenem kraljestvu, pa je ta odstotek le 34 do 40 odstotkov. Težave, ki obstajajo, niso posledice evra, nasprotno. Evro omogoča prihodno restrukturiranje dolga. Tako kot na Irskem bi lahko to vodilo do zmanjševanja posojilnih stroškov. In na osnovi ukrepov gospoda Dragija bi evro nekako devalvirali in s tem pomagali tudi uh, državljanko te Grče prizvali. Hvala lepa, gospod Kircos. Boste sprejeli vprašanje gospoda Valja? Ja, kolegi Valj. Gospod Valj, izvolite. Si, grazie, prezidente, volim fara na doman. Najlepša hvala, predsedujoči. Čisto enostavno vprašanje imam. Ali menite, da je evro vzdržna valuta za vašo državo. No, kaj pa menite o trajnostni obrestni meri za vašo državo? Nemčija plačuje negativne obresti, vsaj trenutno. Zanima me, kako naj bi prešli na enotno obrestno mero v Evropi. Želel bi si, da bi bila naša obrestna mera podobna irski, vendar se desetletne obveznice izdajajo skladno za 1,10 odstotno mero. V Nemčiji pa se zdaj plačuje obrestno mero v višini 2 odstotkov. Dejstvo je, da se je naša obrestna mera povečala točno zaradi tega, ker trgi niso pripričani v to, da bomo lahko upravili to, kar je treba. Hvala lepa, gospod Kircos. Bo speli še eno vprašanje gospoda Lukeja. Izvolite, gospod Luke. Gospod kolega rekli ste, da je evro Grči pomagal pri prestrukturiranju dolgov. Ali ni res, da, je bilo, eh, da so bili kreditori, upniki tisti, ki so pravzaprav dovolili prestrukturiranje dolgov, ko so se odpovedali 100 milijardom evrov in da bi bila Grčija sposobna odplačati svoje dolgove, če bi imela lastno centralno banko in lastno valuto? Grški dolg je javni dolg, ni vezan na zasebni sektor. Imamo torej politično in moralno odgovornost, da ta dolg plačamo. Plačali bomo v svojem času, tem se pogovarjamo o prestrukturiranju dolga, da bi prišli iz 20-letnega obdobja na 50-letno obdobje pod dvema osnovnimi pogojama. Prvič, potrebujemo stabilne primarne presežke in pa strukturne spremembe. Obe strani na ta način pridobite. Grčija bo modernizirala, upniki pa bodo prejeli plačilo. Hvala. Hvala lepa, gospod Kirco. Sedaj pa za minuto in pol, gospod Sani. Ker sem se pa na sod tiste alternativne kur. Hvala lepa. Ta razprava ki se mi priča, me spominja na to oziroma mi je dala nekaj stvari v razmislek. Če mi, poslanci ali pa predstavniki komisije, stopimo v kavarno in če bi tam vprašali ljudi, ali razumejo, kaj pomeni šestorček ali dvojček, ne vem, ali je ta razprava prispevala k temu, da bo te stvari bolj jasne. Uh, Hvaležen sem tistim, ki so prispevali k temu, da eh, tistim ljudem, ki so povedali, da so te uredbe prispevali k rešitvi eh, krize. Imam pa še neposredno vprašanje za gospoda komisarja. Kaj ste storili za to, da bi bil izboljšan tudi družbeni dialog? Kaj ti? Zdi se mi, da so ti ukrepi vsebovani v šestorčku in dvojčku problematični zato, ker jih družba ne razume in zaradi tega jih družba tudi ne spreme za svoje. Kaj bi torej lahko sprejeli, da bi dejansko nastal resničen družbeni dialog? Hvala lepa, gospod Cani. Sedaj pa gospod Hübner, dve minuti. Thank you, president. Uh, vice president. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospod pa predsednik Dombrovskis, opozorila bi na tri vprašanja. Prvič, Menim, da je sama narava gospodarskega upravljanja nekaj, kar nas sili v to, da se zazremo preko okvirov šesterčka in dvojčka v samo bančno unijo, tudi če to ni element gospodarskega upravljanja. Čeprav vsi vemo, da to lahko doprinese nekaj stabilnosti v ta sistem in vpliva na zmožnost uh, Evropske monetarne unije, da doseže to, kar je treba. Pri opredelitvi gospodarskega upravljanja in področji, ki jih je treba izboljšati, mislim, da moramo upoštevati ta širši pogled. Druga pripomba je vezana na predpise z opr postopke, pod Nidermanje govorijo o teh zadevah. Mislim, da je okvir za gospodarsko upravljanje vzpostavil številna pravila, vendar pa bo uspeh teh pravil odvisen od ustreznih pravilnih političnih izbir. Evropski državljani se zazirajo k rezultatom dobrega gospodarskega upravljanja in ne razlikujejo med političnimi izbirami, ki se upravljajo na nacionalni ravni in tistimi predpisi, na katerih ta sistem sloni. In to seveda lahko vodi k dvomom o samem sistemu in demokratični verodostojnosti tega sistema. Pri spoštovanju predpisov moramo zagotoviti tudi bolj prikrojene politične izbire, obenem pa moramo pazljivo oceniti in zapolniti vrzeli v legitimnosti. Potem pa še tretje, to je vezano na gospodarsko rast, še posebej danes, kakošnokoli gospodarsko upravljanje mora upoštevati tudi ustrezno gospodarsko rast. Tukaj so bistvenega pomena strukturne reforme, vendar pa okvir za gospodarsko upravljanje zagotavlja mehanizma za spodbujanje teh reform. Predsedstva pred eh, štirimi leti so predlagali določene ukrepe, ki so izginili sklepi evroskupine z decembra pa zdaj ponovno načenjajo to vprašanje, zato upam, da bomo pridobili tudi odločne zaveze, s katerimi bomo spodbudili strukturne reforme. Upam tudi, da bo Evropska komisija spodbujala k temu in odigrala ključno vlogo pri rešitvi tega vprašanja. Hvala. Hvala lepa, kolegica Hübner. Sedaj pa za minuto in pol, gospod Baji. Najlepša hvala, gospod predsedoči in gospod eh, komisarko, pregledujemo posledice gospodarskega upravljanja, moramo razumeti, da gre tukaj za zelo obširno analizo. Kako je z šesterčkom in dvoječkom? Dobili smo predvsej tehnično sporočilo Evropske komisije glede javnega deficita in eh, pika. Ničesar pa ni bilo o gospodarski rasti, o oceni brezposelnosti, o socialnih pravicah, o oceni revščine in za vsak danik eh, večine evropejcev, je pregled v uredbi šesterčka in dvočka jasen gre za zategovane pasov. Spodkupujemo pa temeljne pravice, naprimer pravice do dostopa do zdravstva. In ta sistem prav gotovo ni socialno pravičen. Evropa pri obladovanju tega deficita mora upoštevati tudi socialni napredek. V tem smislu bi bilo treba opra, eh, vzpostaviti morda osmerčka za socialno politiko, tako da bomo lahko prevzeli ustrezno odgovornost eh, skladno z zadnjimi številkami, ki so zelo zaskrbljujoče. Moramo poskrbeti tudi za to, da ne bomo poštevali le interesov velikih eh, podjetij in kapitala. Poskrbeti torej za socialne vedike, za okoljske vedike. Disciplina danes očitno ni delovala. In to, kar je bilo predvideno, je spodletelo. Gre za zategovanje pasu, ki pa je slepo. Preusmeriti se moramo hitro in investirati predvsem v socialno pravičnost in okolje. Hvala. Hvala lepa, gospod Baje. Gospod Baje, boste sprejeli vprašanje gospoda Manoja? monsieur bayet chers collègues spoštovani kolega bayet strinjam se s tem kar ste povedali vendar pa moram reči da mislim da je treba tukaj malo ostriti črto glede na to da ste povedali vendar kaj pravite o tem pravilu predsednik vaše stranke v franciji najlepša hvala spoštovani kolega za to vprašanje Žal pa vedno, ko se oglasite, se oglasite za to, da kritizirate francoske socialiste, sam pa sem belgijski socialist in delam v interes Evrope in ne bom zdaj govoril uh, o tem, kako ne se odzivamo na pripadnike Front National, ki so zapriseženi sovražnih socialistov. Hvala lepa. Vsak, ki govori francosko, še ni francos. Sedaj dobi besedo gospa Komi za dve minuti. Eh, Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani gospod komisar, menim, da je današnja razprava ena najpomembnejših na Evropskem parlamentu. Pred nekaj meseci so nas neposredno izvolili naši državljani, zato da bi lahko spreminjali to situacijo. Nisem tukaj zato, da bi kritiziral te predloge. Potrebujemo pa jasne cilje, sicer nam ne bo uspelo odslužiti mandata, ki so nam ga podelili državljani. In tudi papež je posredoval zelo jasno sporočilo, ki ga je podpiralo kar 99,9 odstotkov poslancev. Potrebujemo pravično Evropo in oživiti ideal demokracije. Te besede je spregovoril papež in to so potvrle vse politične skupine, Le dva ali trije so morda temu nasprotovali. Želimo si več stabilnosti, potrebujemo pa zato tudi gospodarsko rast, če želimo iziti iz te krize. Če ne bomo previdni, bi bil to lahko le mlinski kamen navešen okoli našega vrtu. Kot italijanka lahko razumem, vaše komentarje. Menim pa, da bodo naložbe pravo odskočišče za ustvarjanje novih delovnih mest in gospodarske rasti. Finančna unija bi dejansko rešila veliko težav, s katerimi se spopadamo trenutno, vključno z visoko stopnjo obdavčitve. mislim, da bi morali najprej pomesti pred domačim pragom in zagotoviti tudi ustrezno izvedbo pakta za stabilnost in rast na nacionalni ravni. Pri nas, doma torej. Seveda je določena brezposobnost tako v Nemčiji, ki ima evro, kot v Združenem kraljestvu, ki nima evra. Ne moramo tako poenostavljati torej tega. Volte, kolegi. Hvala lepa, gospa Komi, sledi gospod Maurides za minuto in pol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 in to pomeni, da naj bi se življenjski standardi v Evropski uniji začeli približevati in govorim za celotno Evropo. Zavedam se, da dolgov ene države članice ne bi smele plačevati druge. Vendar, ko govorimo o gospodarstvu, ne gre za tako enostaven izračun. Lahko prije do situacije, ko se skupaj odločamo o določenih predpisih vendar pa ni tega, da so ti predpisi čisto identični za vse države članice. Še nekaj, kolegom in kolegicam bi želel povedati, da ne pričakujem veliko od tistih, ki si želijo, da bi Evropska unija razpadla. So pa me razočarali tisti poslanci in poslanke, ki pravijo, da imamo enako vizijo za Evropo, obenem pa prepuščajo evropske državljane ali pa nekatere evropske državljane izven teh rešitev, ali na jugu ali na severu. Na koncu smo torej pridobili specifično priporočilo za države članice, vendar pa nimamo specifičnih rešitev za države članice. Naj vam predstavim konkreten primer. Imamo bančno unijo, vendar pa nimamo enotnega mehanizma za jamstvo depozitov. Hvala lepa, gospod Movridi. Sledi gospod Fernandez, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi. Usklajevanje in sinhronizacija ter čim večja transparentnost so bistvenega pomena za gospodarsko upravljanje v EU. Obenem pa potrebujemo tudi preventivo. Preventiva je boljša kot kurativa. To je star pregovor. In za nas, portugalce, to pomeni tudi trojka ne hvala. S šesterčkom in dvojčkom moramo pridobiti zaupanje evropejcev, zagotoviti večjo kredibilnost evropskih institucij in opredeljevati moramo težave, preden je treba sprejemati nekatere ukrepe za reševanje. S preventivnimi ukrepi bomo spodbudili odgovorno vedenje in ne bomo nakopavali dodatnega deficita in dolgov na neozdržen način. To je cena, ki jo moramo vsi plačevati, to pa bomo morali plačevati tudi prihodne generacije. Potrebujemo inteligentno in fleksibilno razlago predpisov ured šestertka in dvojčka. To pomeni, da moramo obraniti gospodarsko rast in službe ter konkurenčnost. To mora biti bistvenega pomena, ne smemo pa spodkopavati kredibilnosti naših zavez. Še bolj pomembno pa je to, da zagotovimo tudi socialno in teritorijalno kohezijo. Podebujemo pametno in fleksibilno interpretacijo teh pravil. Najlepša hvala, gospod Fernandez. Zdaj pa za minuto in pol, gospod Danti. Hvala. Predsedujoči, spoštovani gospod podpredsednik, komisar, spoštovani kolegice in kolegi, jasno je, da je treba spremeniti gospodarsko upravljanje v Evropske unije, glede na to, da se je spremenila paradigma v zadnjih nekaj mesecih. Gospodarska rast je v Evropi trenutno zelo krhka, ogrožena, kjer sploh obstaja in predlog, ki ga je vložila Junkereva komisija, je prvi, čeprav nezadostni korak na poti k rešitvi. Upamo, da bomo dobili v nekaj mesecih še nekaj dodatnih ukrepov. Na tej točki v krizi pa moramo razmišljati predvsem o nekaterih tehničnih instrumentih v ozadju evropskega gospodarskega upravljanja. Morda bo to zadnja priložnost za Evropo, Evropo, ki smo zgradili s toliko truda in skrbnosti. Tega zdaj ne smemo zapravljati in prepustiti vsega skupaj populistom. Če si ogledamo sklepe junijskega sveta, moramo zagotoviti tudi strateško izbiro, ne le enostavno izbiro. In razmišljati moramo tudi o strukturnih programih, ki se jih države članice morajo držati. Ne moramo imeti uspešnega načrta Junkerja, če ne bomo obenem spodbujali držav članic, da zapravljajo na inteligenten način to ne sme biti abstraktno, potrebujemo praktične rešitve in upamo, da bo mogoče na tak način spodbuditi in podpreti realno gospodarstvo. Hvala lepa, sedaj pa za dve minuti gospa Pavnova. Hvala lepa. Torej, te zakonodajni svežni so bili sprejeti v okolju, ki ga prej nismo poznali. Evropska unija je pregledala ta svežnja in rezultati kažejo, da so nova pravila in uh, nadzor proračuna kažejo pozitivne rezultate tudi z vidika deficita. Čeprav nekateri mehanizmi, kot so mehanizmi za sankcioniranje, še niso v uporabi, uh, še vedno krepi, prispevajo k krepitvi fiskalne politike. Pomembno je, da imamo delujoč sistem, sistem, ki bo prispeval k preprečevanju napak, ki smo jih izvali v preteklosti. Sistem, ki bo pripomogel k tegu, da bodo države članice izvedle potrebne reforme, da bodo izvedle program, ki bo povečal konkurenčnost za poslovanje in rast pobude na podlagi priporočil za posamezne države morajo biti vzpodbudne, morajo biti, eh, imeti tudi ustrezen učinek. Če želimo spremeniti situacijo, mora biti tudi kredibilnost sistema zagotovljena. Podobne standarde je trebna tudi sprijeti, zato da se bodo majhne države lahko eh, držali istih kriterijev kot velike. Pozivam Evropsko komisijo, da zagotovi, da se bodo države članice držale pravil. Hvala lepa, kolegica Pavlova. Sedaj pa sledi kolegica Gil za eno minuto. Hvala lepa. Tudi sama bi ponovila to, kar so povedali kolegi, da moramo pregledati um, pravila gospodarskega upravljanja. Moramo iti še dlje, kot je šla komisija, zato uh, ker so ukrepi vrčevanja odpovedali, zato potrebujemo spremembe politike in kot parlament imamo ključ za to. Dejstvo je, da je tu preveč uh, brezposelnih, deflacija, upadanje konkurenčnosti in tako naprej. Torej pravila slabijo namesto, da bi krepile gospodarstvo. Moramo tudi upoštevati stroške ukrepov. Zato mislim, da je okvir za gospodarsko upravljanje treba obravnavati širše. Ključno vprašanje so, katere države članice se morajo spopasti najbolj z uh, revščino in z brezposobnostjo mladih. Te kriteriji morajo biti analizirani prav tako kot tudi raven javnega uh, dolga. Ker so vsa naša gospodarstva povezana, potrebujemo uspešno upravljanje vseh naših gospodarstv in tudi investicije treba obravnavati fleksibilno. Pregled šesterčka in dvojčka bo pomemben test, da se bo zagotovilo, da Evropska unija svoje državljane jemlje resno in potrebujemo projekt, v katerega bodo ljudje verjeli. In pozivam podpredsednika Dombrovskega, da zagotovi, da ne bo komisija delovala. Um, govornica je bila prekinjena. Hvala lega kolegica Gil, se prav pa za dve minute gospa Tomc. Hvala lepa, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi, strinjam se z ugotovitvami Evropske komisije in tudi z vsemi tistimi, ki pravite, da je v preteklih letih ekonomsko upravljanje v posameznih državah članicah Evropske unije zašlo v slepo ulico in seveda da oba svežnja ukrepov ponujata nekako pot iz te eh, izhod in pot iz te situacije. o tem ali pa je bil to tudi dejansko uspešen projekt pa trenutno še zelo težko sodimo. ob vseh pomislekih ki jih imamo pa lahko rečemo da je okrepljen in poglobljen proračunski nadzor ustrezen in seveda tudi nujen. vlade posameznih držav prepogosto se obnašajo neracionalno seveda v kontekstu tega da bi čim bolj ugodile svojim volivcem. dobro je da je bil v postopku eh, v zvezi z makroekonomskimi ravnotežji nadzor ekonomskih politik razširjen in da upošteva tudi socialni vidik. komisija nam poroča da je opravila dvainštirideset poglobljenih pregledov in ugotovila pet primerov neravnotežja vendar ni ukrepala. v zvezi s tem se seveda pojavlja še eno pomembno vprašanje ali so obljube ki jih dajejo posamezne vlade zadostne ali komisija preveč zaupa posameznim vladam in premalo seveda po vsebini presoja ali so ti ukrepi ki jih vlade obljubljajo na koncu tudi dejansko realizirani vsaj kar zadeva mojo državo slovenijo lahko ugotovim na podlagi preglednice ki je v prilogi da je komisija verjela bolj obljubam. na koncu bi poudarila to da bi morala komisija v nadaljevanju seveda zagotoviti večjo pozornost vsebinski presoji posameznih ukrepov in druga pomembna zadeva komisija mora v vseh primerih

analizi je treba preveriti, kako sta dvojček in šestorček doslej do delovala. Težko je po tako kratkem času izvesti temeljito analizo, pri tem, ko nova pravila uporabljamo ravno v kriznih situacijah. Mislim, da gre za dobra pravila in da se jih moramo držati. Kar se tiče pravil, torej trenutno ne kaže spreminjati zadev. Namesto tega bi bilo treba pogledati, kako so se pravila uporabljala v praksi. Tu pa so potrebe po izboljšavi. Pravila so fleksibilna in inteligentna. Problem pa je v tem, da se niso uporabljala fleksibilno in inteligentno. Izvajanje je bilo zaznamovano z enosmernim razmišljanjem in ideološkim razmišljanjem. To se vidi tudi pri gospodarskem razvoju. Vse možnosti, ki jih nudijo nova pravila, je treba izkoristiti. Možno je tudi ustvariti načrte, ki delujejo za sanacijo primankljajev in um, dolga. Problem ni v pravilih, temveč v njihovi uporabi. Hvala lepa, kolega Ludvikson. Sedaj pa postopek ujmite pozornost predsedujočega. Obžalujem, da vam moram povedati, da imam dvakrat toliko prijav, kot imam na razpolago časa, zato sem se znam skrajša. Kolega Bogovič začne. Hvala lepa. Eh, gospodarska in fiskalna unija je zelo pomembna tako za velike kot za male države. Eh, evro je eno od ključnih gonil predvsem v malih izvozno usmerjenih državah kakršna je tudi slovenija. podpiram pravila ki so stroga in se upoštevajo tako za velike kot za male države glede na spremenjene okoliščine v katerih pa smo se znašli vsled gospodarsko finančne krize sem pa zelo vesel novega paketa gospoda junckerja ki na nek način omogoča to da bomo lahko z najučinkovitejšim ukrepom se pravi z delovnim mestom ustvarili fiskalno stabilnost hkrati pa tudi socialno državo. zato sem trdno prepričan da je potrebno pri teh reformah ki so zapisane v številnih pregledih držav države vzeti zelo pod drobnogled

Gospod Dombrovski, sočitno ste pozabili prvi stavek vašega poročila, kjer piše, da je namen novega mehanizma krepitev ekonomsko upravljanje in zato, da bi se dosegli e, stabilna kohezija in uh, ekonomska rast, gospodarska rast in pa zaposlovanje. V poročilu tudi pišete, v kakšni meri so pravila zagotovila trajnostne izvajanje um, gospodarskega upravljanja. V vašem kratkem uvodu pa niste omenili enega samega dejstva, niste podali enega podatka, številke, ki bi dokazala, da smo na poti doseganja ciljev. Nam lahko odgovorite na to vprašanje danes in tukaj, prosim. Hvala lepa, kolega Pirinski. Sedaj pa kolega Marijas. Kirje projedre, Spoštovani podpredsednik, po razpravi, ki jo imamo danes, eh, vidim, da gre tu za jasno pomankanje in deficit v zvezi z gospodarskim upravljanjem in o tem ni dvoma. Potrebujemo demokratično legitimnost in ne moremo usiliti gospodarske politike državam članicam, ne moremo usiliti take politike nacionalnim vladam in nacionalnim parlamentom. Z Junkerjevo komisijo pa vidimo točno to. Tu imamo memorandum, imamo program, ki se nam dejansko usiljuje. Zanimivo je videti, kaj se dogaja z komisarjem Moskovicijem. Vidimo kršitve eh, določb pogodbe, kajti v skladu s pogodbo naj bi bil komisar neutralen. In dali vam bomo rdeči karton in vam poslali sporočilo, ki si ga zaslužite. Hvala. Dank, Hvala, kolega Marijas. Sedaj pa kolega Klesos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Obstaja rek o miši, o gori, ki se je tresla in o miši, ki je prišla ven. In točno to vidimo, kaj ti. Točno to se dogaja, kajti brez novih pravil ne bomo videli konca. Eh, izkoriščanja ljudi strani bank, ne bomo videli konca revščini in lakoti, ne bomo videli konca valu samomorov. Smrt je postala nekaj boljšega, ne slabšega, zato ker se ljudje, ljudi žrtvuje na altarju denarja. To je merilo, ne pa človeško življenje storitve in dobrine in blago pa proizvajajo ljudje, ženske in moški, ki garajo. In če ne bi izkoriščali teh ljudi, če bi se bolje izkoriščal tudi trg dela, potem ne bi bili v taki situaciji, v kakršni smo. Hvala. Hvala, kolega Glesos. Sedaj pa kolegica Malet. Predsedavajoč. Spoštovani gospod predsedajoči, pozdravljam gospoda podpredsednika Dobrovskija in eh, čestitam za to izjavo. In sicer strinjam z tistimi kolegicami in kolegi, ki pravijo, da so eh, pravila potrebna, da je potreben strateški in koordiniran eh, pristop pri ekonomskem upravljanju. Še pomembneje pa je to, da se državam članicam prepusti eh, prostor, da same sprejmejo najpotrebnejše odločitve za strukturne reforme, finančno konsolidacijo in investicije. Nimamo nekih copy-paste rešitev rešitev. Eh, zahvaljujoč evropskemu semestru eh, pa lahko države članice izmenjujejo eh, izkušnje in najboljše prakse. Eh, pri izvajanju reform eh, v državah članicah je zelo pomembno, da se, eh, da se ustraja pri teh reformah tudi na ravni Evropske. To pomeni tudi bančno unijo, enotno digitalno tržišče, nove kohezijske politike. Te reforme so nujno potrebne za to, da bi Evropa postala konkurenčna, kreativna, inovativna in da bi bila to Evropa rastočega gospodarstva. Hvala. Vielen Dank. Hvala, kolegica Maletiča. Ob koncu postopka pa še kolegica Rosija. Merci, monsieur le président. En face d'une difficulté, il est toujours. Hvala lepa. Kadar smo pred težavami, je težko nekoga ožigosati kot grešnega kozla. To je vedno možno in zaradi situacije, v kateri se nahaja Evropska unija, lahkotnost ni prava rešitev. Smo v neki spirali primankljaja in uh, vse države so prizadete. Demokratična pravila niso pravila, ki bi se morala biti različno tolmačena. Gospodarsko upravljanje mora biti sodelovanje držav, uh, ne pa projekt, ki bi škodoval državam, ampak projekt, ki bo koristil tudi državljanom. In to pričakujemo od komisije. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Rozier. Postopek, ko imite pozornost predsedujočega, je zaključeno. Za konec razprave pa dajem besedo komisarju Dombrovskisu. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Najprej bi se zahvalil vsem za to zanimivo razpravo. Kot sem rekel že na začetku, Evropska komisija tu nadaljuje pregled uh, in nasplošno to obravnava kot dialog med vsemi udeleženimi in Evropski parlament je ključni partner v zvezi s tem. Skrbno sem si zapisal vaše pripombe, ki nam pomagajo tudi določiti argumente za določanje okvir gospodarskega upravljanja. Veseli me tudi nadaljevanje dela za gospo Beres in poročevalci v senci v zvezi z poročilom. Kolegi ste tudi omenili številne točke, ki Eh, malce ne segajo v pregled gospodarskega upravljanja šesterčka in dvojčka, ampak nakratko bi se odzval, kaj ti številna vprašanja so bila postavljena tudi v zvezi z najboljšo eh, uporabo fleksibilnosti in ukrepov eh, pakta stabilnosti in rasti. Kot veste, komisija pripravlja podrobna navodila, smernice za najboljšo um, rabo možnosti pakta stabilnosti in rasti. To bomo torej pregledali in vam bomo dokument predstavili na začetku naslednjega leta. Tu si bomo ogledali številna vprašanja, vključno z vprašanje, ki ste jih omenili, torej upoštevanje ekonomičnega cikla, potem eh, vprašanje investicij, eh, vprašanje strukturnih reform. vendar pa je treba povedati, da ta projekt oziroma ta dokument pripravljamo v okviru projekta sta, Pakta stabilnosti in rasti. Kar se tiče naložb za, oziroma Evropskega sklada za strateške naložbe, to smo tudi že predstavili v okviru predstavitve investicijskega nečrta. To bo pozitivno vplivalo na naložbe. In medtem ko druge, uh, drugi izdatki vplivajo tudi na uh, primankljaj, pa te naložbe tu ne vplivajo, če bo države članice dosegle prak. Torej, če znesek teh naložb ne bo večji kot njihov prispevek tudi v sklad. Seveda gre tukaj za krepitev uh, gospodarskega upravljanja in ta postopek se kakor še ni zaključen in veselim se še nadaljne razprave z vami in drugimi akterji v naslednjih mesecih. Hvala. Hvala, gospod komisar Dombrovski. S tem je razprava zaključena. Prekinjam zasedanje do glasovanja ob 12.